la conférence de presse, c'était bien Oui. Buon pomeriggio, riprendiamo subito qualche eh, Dobr dan. Obnovili bomo delo našega odbora. Danes zjutraj smo že se pogovarjali z predstavniki Europola, Olafa in Kozija. Sedaj bomo prišli na temo trgovanja z ljudmi in eh, tudi na temo izrabe ljudi v seksualne in delovne namene. Govorimo o celem vrstu takšnih ljudi v svetu. Eh, trgovanje z ljudmi in tudi izkoriščanje teh ljudi je tema cele vrste študij in je zelo zaskrbljujoča tema. Danes eh, bomo strani agencije Frontex prisluhnili Duko Van Helu, ki bo predstavil evropsko perspektivo in eh, takoj za njim bo nastopila gospa Beate Endres, predstavnica Mednarodne organizacije za delo in bo spregovorila o akcijskem programu ILO v boju zopr prisilno delo. Naši porečevalci bodo imeli vsak 15 minut, prosim, da se držite časa in eh, še preden boste lahko zastavljali vprašanje, naj povem, da boste imeli dve minuti za ta vprašanja gostom, če bomo imeli dovolj časa. Tako za vprašanja kot za odgovore. Zato takoj dajem besedo predstavniku Frontexa, Dukovan Helu, ki bo podal eh, svoje mnenje z vidika Evropske unije na tem področju. Najlepša hvala. Sem Duko Van Hill, delam za Frontex, eh, sem eh, uradnik na področju zunanjih odnosov in ukvarjam se s področjem trgovanja z ljudmi. Vaš odbor me je zaprosil, da predstavim to področje z vidika Evropske unije in prav zaradi tega sem tukaj. Naj predstavim pregled položaja morda se ne vidi dovolj dobro, vendar na spletu Evropskega parlamenta boste lahko našli mojo predstavitev. Preglednice bodo tam predstavljene. Leta 2008 je Frontex začel zbiranjem podatkov na področju trgovanja z ljudmi. Te podatke je dobil držav članic in tudi šengenskih pridruženih držav, Norveške, Švice in Islandije, ki so tudi del Šengena. 27 držav članic nam je posredovalo svojo statistiko. In večina te statistike izhaja iz spolnega izkoriščanja, eh, tudi iz statistika z področja izkoriščanja prisilnega dela vseh teh 27 držav članic je leta 2000 poročalo o 7000 žrtvah, za katere so ugotovili, eh, da so z njimi trgovali, jih izkoriščali. Gre za zelo raznoliko sliko, sedaj komisija zbira te podatke in nikakor ne bi želeli zbrati vse te številke skupaj, kaj ti niso primerljive. Tukaj smo jih eh, skupaj predstavili, vendar naj povdarim, da številke med seboj niso primerljive. Osredotočili smo se na Eh, državljanih tretjih držav. Ko gre za trgovanje z ljudmi, gre za 2050. Večina jih je žensk in večina jih prihaja iz Romunije in Bolgarije. Eh, tukaj niso predstavljene vse nacionalnosti, največje število teh žrtev je iz Nigerije, to so bile v glavnem ženske, v glavnem je šlo za spolno izkoriščanje in tudi je tukaj bilo veliko mladoletnih otrok. 900 izmed 7000. Naslednji, Kitajska in Brazilija, 270, veliko. Ko povečanje tega števila, morda eh, tudi zaradi tega, ker jih niso vedno ugotovili v državah članicah in v zelo visokem Maroko, za nas je to bilo veliko presenečenje, 120 eh, žrtev iz Maroka, veliko med njimi moških, potem Paragvaj, Rusija. Za nas so to glavne zadeve, na katerih se velja osredotočiti, glavne nacionalnosti. In eh, kako se bojujemo proti trgovanju z ljudmi v Evropi. Aprila 2011 je bila objavljena direktiva, do leta 2013 države članice morajo uveljaviti in že agencije se prizadevajo, da bi prilagodile svoje delo direktivi. Direktiva navaja, da gre za hudo kaznivo dejanje in hudo kršitev človekovih pravic. In to je zelo pomembno za agencije znotraj Evropske unije, da gre za prioriteto v Evropski uniji, kakor tudi za posamezne države članice. Vzpostavljen je položaj koordinatorja za boj proti trgovanju z ljudmi v okviru Evropske unije, ki usklajuje delo vseh. To je zelo dobro, da imamo tak položaj, kaj ti koordinira delo, eh, ki poteka ne samo v državah članicah, temveč tudi v agencijah EU. In zato upamo, da bomo v prihodnje imeli nacionalnega poročevalca v državah članicah, ki bo tudi usklajeval to delo na nacionalni ravni um, v preteklem letu PNZ in agencije so se odločili, da bodo objavile skupno izjavo v zvezi z eh, skupnimi programi izobraževanja in usposabljanja, da bodo povečale število preiskav in tudi število preiskovalnih skupin, to so tudi skupine Eurojusta in Europola skupaj s državami članicami, da bodo pripravile novo metodologijo v zvezi z oceno grožnje in nevarnosti. To je nekaj, kar se je zgodilo lani. Pred nekaj tedni je bila pripravljena evropska strategija. Tukaj v parlamentu je potekala tiskovna konferenca 19. junija in v okviru te strategije imamo celo vrsto konkretnih in praktičnih ukrepov, ki naj bi jih uresničili v naslednjih petih letih. Ohranjamo ključne prednostne naloge, boljša ugotovitev, kdo so te žrtve, razvoj sistema za zaščito otrok. Otroci tudi tukaj v direktivi imajo posebno mesto vzpostavljanja delovanja posebnih enot za uveljavljanje zakona in skupne preiskovalne enote vključno z nacionalnimi organi in agencijami EU. Tako imamo koordinatorja, imamo direktivo. Vse to so instrumenti za agencije in države članice, zato da bi medsebojno sodelovali in delovali usklajeno, kajti trgovanje z ljudmi je organiziran kriminal, ki je prisoten posod. Europol, morda ste te, že slišali danes zjutraj, gre za projekt v okviru kozi. Impact THBS je ime temu projektu. 15 držav članic, 5 eh, agencij in mednarodne organizacije tukaj sodelujejo za to, da uresničijo 8 strateških ciljev, ki so si jih zastavile, ti cilji vsekakor se prekrivajo strategijo z direktivo in tudi z direktivami, s katerimi agencije skladno delujejo. Vse skupaj je tukaj zajeto v, na enem področju, zato da bi pripravili skupen pristop v boju zoper trgovanje z ljudmi. Ko govorimo o strategiji in impact THB, od držav članic se zahteva, da bi pripravile nacionalni referenčni sistem. Kadarkoli ugotovijo žrtev, je treba vedeti, kaj postoriti z informacijo, ki je na voljo. In še ne nazadnje bi vam želel povedati nekaj v zvezi s tem, kaj mi delamo z 400 tisoč obmejnih policistov. Osredotočamo se na identifikacijo, kajti to je tisto, kar imamo skupaj v prvi in drugi liniji obmejne kontrole. Nekateri obmejni policisti se ne želijo osredotočati na tem, kaj ti, to je delo Europola, obmejni policisti v prvi vrsti preprečujajo takšna kazniva dejanja trgovanja z ljudmi in ugotavljajo žrtev tukaj gre za eh, ozaveščanje in eh, informacije bodo prevedene vse jezike, tako da se lahko usposabljajo eh, tisti, ki bodo tudi sami usposabljali obmejne policiste. V priročniku se govori, kako delujejo uh, hudodelske združbe, osredotočamo se na sedmih nacionalnostih in na ta način pomagamo obmejnim policistom pri prestrizanju teh kaznivih dejanj. Govorimo tudi o teh eh, hudodelskih združbah, ki so še posebej dejavne na večjih letališčih. Govorimo tudi o po morskih mejah in kopenskih mejah. Udeležimo se projekta Impact THB in podpiramo delovanje Cepola pri njihovih programih za usposabljanje. Letos je njihova ključna prednostna naloga prav priprava teh programov usposabljanja. Usposabljamo eh, kitajske obmejne policiste s pomočjo tega novega priročnika na podlagi pristopa zaščite človekovih pravic za to, da bi v prihodnje takšno sodelovanje potekalo bolj uspešno. Eh, dajemo podporo tudi celi vrsti pobud Evropske komisije. In še ne na zadnje, naj povem, da tiste številke, ki so jih podale mednarodne organizacije in eh, mednarodna organizacija za delo, so veliko nižje od, od mednarodne organizacije za delo. Očitno obstaja nekje določen problem, menim, da gre pri ugotavljanju žrtev. In zato bi tukaj še vedno morali ozaveščati ne samo obmejne policiste, temveč tudi ozaveščati sodnike, tudi medicinsko osebje v bolnišnicah. Vsi bi morali sodelovati zato, da bi bolj natančno ugotavljali števila žrtev, ki jih navaja ALO in da bi ljudem omogočili izhod iz takšne situacije. Zelo pomembno je, da ne samo policisti, temveč tudi drugi znajo ugotoviti žrtve. Kdo so žrtve? Toliko z moje strani v zvezi z priročnikom Frontexa. Hvala lepa, Dukovar Hil. Odlično ste sledili času, ki vam je bil na voljo. Sedaj pa predajam besedo gospe Beate Andres, ki prihaja iz Mednarodne organizacije za delo ILO, ki bo predstavila akcijski program Mednarodne organizacije za delo na tem področju. Izvolite. You, uh, and... Uh, Hvala, predsedujoča. Dobrodošli, spoštovani udeleženci. pravzaprav mednarodna organizacija za delo se v prvi vrsti ukvarja z trgom delovne sile. In zato vam bom povedala nekaj besed o našem programu in o glavnih nalogah. In še preden se bomo sredotočila na glavnih številkah, ki jih je omenil gospod Van Hill, Eh, morda včeraj niste mogli biti tukaj navzoči in zato vam bom predstavila te naše nove številke in tudi kaj smo ugotovili na zadnje v zvezi s prisilnim delom. Domnevam, da poznate opredelitev iz Palermska protokola na področju trgovanja z ljudmi v tej opredelitvi gre za direkten sklic na prisilno delo kot eden od namenov trgovanja z ljudmi. Dovolite, da vam sedaj predstavim to opredelitev. So, the, the To je opredelitev prisilnega dela na podlagi konvencije ILO 29, ki smo jo sprejeli leta 1930, ena najših, najstarejših konvencij. Gre za zelo jasno definicijo, gre za storitev, ki se izvleče iz katerekoli osebe z grožnjo eh, kaznovanja, če ta oseba se ne bo eh, prostovoljno vdala ali ne prevolila temu delu. Gre za opredelitev palermskega protokola k tej konvenciji z izjemo trgovanja z ljudmi z namenom trgovanja z človeškimi organi razen če to pripelje do situacije prisilnega dela. Govorimo pri trgovanju z ljudmi tako o seksualnem izkoriščanju, spolnem izkoriščanju kot prisilnem delu. Med štirimi državami na svetu veliko tega eh, prisilnega dela in števil povezanih s tem ni povezano neposredno z Evropsko unijo. Vendar ne glede na to, eh, je del globalne verige trgovanja z ljudmi in tako tudi del evropskega trga delovne sile. Kateri trgi so najbolj prizadeti? Gre za področja ribištva, tekstilno področje, v določenem primeru tudi eh, kmetijstvo, eh, tudi rudarstvo in zato zato je to povezano tudi z evropskim trgom, kar ti gre za dobavno verigo iz teh trgov na evropski trg. Še posebej včeraj eh, smo se v zvezi s tem osredotočili na Evropsko unijo, kjer ima 20,9 milijonov ljudi, ki dela v prisilnem delu. Večina med njimi jih izkoriščajo v kmetijstvu, eh, industriji, v domačem delu. 22 odstotkov spada v področje spolnega izkoriščanja, večinoma strani državnih organov, vojaških, tudi v centrih eh, za rehabilitacijo in v zaporih in regionalna razvrstitev. Večina žrtev je tistih, ki jih najdemo v azijsko-pacifiški regiji in Evropska unija je tukaj del razvitega gospodarstva, vendar ne vključuje Severne Amerike, Avstralije in Japonske z 1,5 milijona žrtvami. Naj v zvezi s tem poudarim številke iz eh, jugovzhodne Evrope in komunalta eh, eh, neodvisnih držav 6,5 milijonov. Če pa gledamo, kako je to razširjeno v posameznih regijah, je ta razširjenost še bolj pomembna. Vidimo, da srednja jugovzhodna država in tudi države Commonwealtha neodvisnih držav je 4,2 na tisoč eh, prebivalcev in eh, države, eh, razvite države imajo pa 1,5 na tisoč prebivalcev poprečno. Na, tem, na tej prosojnici vidimo razdelitev po spolu moški ženske in mislim, da to ni presenetljivo pri spolnem Eh, izkoriščanju, večina, 98 odstotkov so ženske in dekleta. Pri eh, prisilnem delu so to bolj eh, moški kot ženske, ne glede na to, da v celoti je 55 odstotkov žensk in 45 odstotkov mošk med izkoriščenimi osebami. Eh, treba je upoštevati tudi mobilnost, delovno mobilnost in migracije. Tukaj vidimo jasno povezavo med migracijo in eh, spolnim izkoriščanjem. Večina žrtev, eh, ki konča v prisilni prostituciji, je večinoma v drugi državi. Eh, gre za eh, podatke, ki jih imamo na področju policijskih statističnih podatkov. Večina žrtev je žensk, eh, ki se ukvarja s prisilno prostitucijo in vse je povezano z migracijo. Ko govorimo o prisilnem delu, tukaj gre za mešano sliko, večina med njimi ni migrantov. V Evropski uniji pravzaprav se ne zavedamo, da večina žrtev eh, prihaja bodi si preko meja znotraj Evropske unije ali izven Evropske unije. Že včeraj smo eh, predstavili določene podatke v zvezi z EU eh, e državami. Videli ste globalne slike, tukaj pa dejansko 27 držav, 880 tisoč eh, žrtev, gre za zelo konservativno oceno, vendar največ je, kar lahko sedaj v tem trenutku povemo. 58 odstotkov žrtev je žensk, 1,5 žrtev na tisoč prebivalcev v razvitih gospodarstvih, večina žrtev je v prisilnem delu izkoriščene, za razliko od spolnega izkoriščenja. In še statistika iz področja policije in sodstva. Gospod Van Hil je že nekaj v zvezi s tem povedal, kajti imamo probleme z ugotavljanjem žrtev, na trgih, ki se ne nanašajo na spolno industrijo, pol eh, v kmetijstvu ali industrije. Odkot prihaja ta številka? Nimamo sedaj dovolj časa, da bi se poglobili v statistične podatke. Dovolite, da samo povem, da gre za podatke, Eh, ki izhajajo iz vseh dostopnih virov o prisilnem delu, eh, ki smo jih lahko zbrali v omejenem časovnem obdobju eh, v dveh jezikih. Imeli smo dve skupini preiskovalcev, ki so se s tem ukvarjali. Zelo jasno smo to navedli tudi v naši publikaciji, kako smo prišli do teh številk. Vendar gre za drugačen način zbiranja statističnih podatkov kot navadno. Tisto, kar bi mi želeli, je izpostaviti celoten problem, ne samo tisto, kar lahko organi pregona ugotovijo. Predstavili smo celotno statistiko. V naši podatkovni zbirki imamo več kot 8000 primerov prisilnega dela. Tukaj bi si želeli ogledati bolj konkretno te profile tako storilcev kot žrtev v naslednjih nekaj mesecih. Če pa si ogledamo države članice, večina eh, žrtev prisilnega dela prihaja pravzaprav iz držav članic. Leti Seveda imamo tudi žrtve, ki prihajajo iz eh, Azije, Afrike, in eh, držav jugovzhodne Evrope in komunalta neodvisnih držav, vendar jih je večina iz EU. E ključni sektorji so eh, kmetijstvo, industrija, gradbeništvo in eh, delo v gospodinstvu. In ključni načini prisile je uničenje uh, osebnih dokumentov in pa manipulacije z mezdami. V zvezi s tem gre za strahovanje, omejevanje gibanja, vse eh, tisto, kar eh, uporablja ILO e pri ugotavljanju žrtve. V državah članicah te žrtve živijo v grozljivih pogojih. Seveda, samo po sebi to ni prisilno delo, vendar je indikacija, kako ljudje živijo pri prisilnem delu. V naših raziskavah in to je potrjeno tudi z drugimi študijami, vključno študijami Evropske komisije, je da veliko otrok, z veliko otroki trgujejo za namene prisilnega beračenja. In večina med njimi pride iz ene države članice v drugo državo članico. Z njimi trgujejo iz ene v drugo državo članice. In eh, kot sem že povedala, še vedno želimo bolje razumeti podatke, ki smo jih izbrali in kaj lahko se iz tega ne učimo v zvezi s profilom žrtve in storilce. Treba je povedati, da imamo danes veliko višjo raven tožilstva in pregona, čeprav to še vedno ni zaželena raven, vendar treba se zavedati, da raven organiziranega kriminala je drugačna v različnih državah članicah. Vse je odvisno od konkretne nacionalne skupine. Kitajska hudoteljska združba je ena izmed tistih, eh, ki smo jo že ugotovili, vendar to ni edina hudodeska združba organiziranega kriminala. Poznamo eh, prisilno delo tudi v drugih gospodarskih področjih, kot so to koristi pri utaji davkov. Videli smo povezavo med nacionalnostjo storilcev kaznivega dejanja in žrtve kaznivega dejanja. Eh, to je nekaj novega, kar je že podprto z ustreznimi dejstvi gre tudi za razvoj določenih poslovnih modelov, gre za skrite oblike za poslovanje, ko je težko ugotoviti, ali gre za kriminal, za nezakonito zaposlovanje in eh, o tem kasneje. Tukaj bi sklenila, upam, eh, da sem spoštovala čas, ki jim je bil na voljo. Imamo tudi posebne podatke o metodologiji, vse to najdete na naši spletni strani. Hvala lepa. Eh, Hvala, gospa Andres. Začeli bomo z eh, vprašanji. Najprej eh, Alde Newton-Dunn. Hvala, to so bile zelo zanimive prezentacije. Najprej vprašanje za Frontex. Uh, kakšna je pot iz Alžirije, to bi bilo zanimivo vedeti. In omenili ste evropskega koordinatorja za trgovanje in omenili ste, da je to gospa. Kdo je to? Nam lahko poveste. Tretjič. Zelo sem bil presenečen. Mislim, da ste rekli, da je 400 belgijskih uh, obmejnih policistov. Ste rekli 400, to mi ni čisto jasno, verjetno sem narobe razumel. Potem četrtič. Uh, nam lahko eh, posredujete kopije priročnikov, ki ste jih omenili. To bi bilo za nas zelo zanimivo. Potem petič nam lahko poveste malo več o kitajski in izobraževanju kitajskih eh, obmejnih policistov, kajti to je zelo spodbudno, če so začeli Kitajci sodelovati pri premagovanju tega problema. In Končno, kaj bi lahko Evropska unija lahko storila bolje? Kaj naj naš odbor priporoči, zato da bo lahko to pomagalo vašemu delu? Katere spremembe naj si skušamo doseči? Potem pa še gospa iz Mednarodne organizacije dela. Ne vem, če sem vas prav razumel. Govorili ste. žrtvah, ki niso šle prostovoljno, ampak kolikor jaz razumem, ve večina žrtev gre prostovoljno, kaj ti povejo jim, da se bodo dobro imele, da se bodo zabavale. In um, gre morda samo za vprašanje, kdaj ugotovijo, da gre za grozen trik in ne za užitek. In tudi vprašanje, kaj naj priporoči naš odbor, kaj mislite, da bi morala Evropska unija narediti bolje za to, da bi lahko izboljšala zadeve. Hvala. Sedaj pa za LS, za dve minuti, gospa Matija. Hvala, predstojoča. Hvala obima govorcema za zelo konstruktivne predstavitve, zelo zanimive. Gospod Vanili iz Frontexa, zanima me, kako sodelujete z Greto, ali je to zelo plodno sodelovanje, ali lahko poveste kaj več o tem? Potem vemo tudi, da je Evropska komisija pravkar sprejela novo strategijo junija 2012 o boju proti trgovini z ljudmi. Lahko poveste kaj več o tem, ali bo to produktivno. Pri teh bolečih vprašanjih trgovine z ljudmi to je res nekaj zelo tragičnega, zelo dramatičnega. Gospa Andres, vaša predstavitev je bila res zelo konkretna, praktična, če smem reči. Govorili ste o vezeh med organiziranim kriminalom in trgovino z ljudmi. Kar nekaj držav, katerih je veliko vlad, recimo v jugovzhodnji Aziji, kjer pustijo, da se to dogaja. V Evropskem parlamentu smo imeli recimo misijo v Kambodži, videli smo, kako je s prostitucijo majhnih deklic. Na očeh vsem nevladne organizacije, ki so bile tam, so to videle. Spomnim se, da sem bila v Phnom Penhu v javni hiši in grozne veti te 5-6 letne deklice, ki so cel večer hodile okoli z moškimi. To je res nekaj zelo dramatičnega. V Phnom Penhu sem videla majhne deklice, ki so prišle iz Tajske v Pnompen, jokale so in se spraševali, kaj počnejo tam. To je bilo res grozno. In tam smo res preživeli boleče, boleče trenutke. Za nas boleče, za te deklice pa grozne. Boleče za nas eh, ni bilo nič primerjave z bolečino za njih. Potem smo naslednji dan hodili z nevladnimi organizacijami, videli smo te deklice, ki so se morale drogirati, da bi to preživele, ker so morale potem delati še dopovdne, to je bilo res grozno. In potem, ko smo spraševali ministre tam iz Kambodže, iz drugih držav o tem, so rekli, ne, mi nič ne moramo narediti, to so družine, ki prodajo enega otroka, zato da nahranijo druge. In potem sem si rekla, v Evropski uniji mogoče nimamo političnega poguma, da bi storili, kar moramo, ko vemo, da ti iz Kambodže prihajajo k nam in res nimamo dovolj političnega poguma. Kaj lahko storimo, poleg tega, kar se dogaja? Ja, seveda lahko stvari pretrgamo, recimo, ko gre za Kambodžo. Nikoli ne pozabi na to, naj povem resnico težko je govoriti o tem, ampak veliko je držav, pri katerih bi morali poslati politični in finančni signal, tako da bi videli, kaj počnemo tam preveč. Smo pasivni. Kaj bi lahko storili? Recimo, tu je lahko primer države, kjer imamo politični pogum. Pravkar sem omenila kar nekaj primerov tem. Hvala, sedaj pa za guje, gospod Sandergaard. Čak, eh, og øh, tak til, til oplægsholderne. Øh. Hvala lepa. Uh, predavateljama, to je bilo izjemno zanimivo. Od gospoda Van Hela smo slišali, kat, karaktera in usposabljanja izvajajo za preprečevanje trgovine z ljudmi. Ne, en vidik pa eh, niste omenili, enega vidika pa niste omenili, namreč stran popraševanja, kajti obstajajo tudi ljudje, ki želijo te ljudi, ki, s katerimi se trguje. Kako pa se tu usposablja ljudi za to, da lahko ukrepajo? dokler ne bo, po, če ne bi bilo popraševanja po uh, nelegalnem delu ali po prisilnem delu, tudi novačenje ne bi bilo tako množično. Kdo poprašuje potem, kdo služi denar za to nelegalno delovno silo? So to pač običajni organizirani kriminalci ali so to uh, ugledni delodajalci, ki imajo tu tudi prste vmes, pa še v zvezi z ILO, zanimivo je bilo slišati, kakšno je stanje, kakšna je situacija. Ponavadi pač pri tem prisilnem delu razmišljamo o spolnem izkoriščanju, ampak tudi druge oblike prisilnega dela je, so veliko bolj množične. Kdo, kakšne instrumente bi potrebovali po mnenju ILO za to, da bi civilna družba lahko tudi to lažje preprečila? Če greste na neko veliko gradbišče v Kevenhagnu, zagotovo vidite takšne prisilne delavce. In če greste v lepe, sodobne, znane hotele, uh, tudi vidite uh, prisilne delavce in Frontex tega ni mogel zastaviti. Torej, kakšne možnosti obstajajo oziroma kakšne ukrepe bi morali sprejeti civilne organizacije, nevladne organizacije, zato da bi lahko preprečili kaj takega? Ali ima ILO kakšne ideje glede tega? Hvala. Sedaj bomo zaključili krog koordinatorju za dve minuti dajem besedo gospe Boskot. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel aan de sprekers voor uw inleidingen. Uh, ik wil... Hvala lepa, predsedujoča, in hvala tudi referentoma. Imam vprašanje v zvezi z tihotapljenjem ljudi in prisilnim delom. Evropski parlament je, je že predlagal strategijo in um, strategija je bila tudi sprijeta. Včeraj na odboru smo govorili o celotnem svežnju za pomoč žrtvam. Zanima me, toliko se trenutno dogaja, trenutno, me zanima, kam je treba dati podarek, na kaj se je treba osredotočiti. Uh, na češkem je, so, bila, so bili problemi na poljih eh, Belušev, kjer so mafijske tolpe organizirale prisilno delo, niso izplačevali plač in eh, celo boji so potekali med različnimi združbami. In Vprašanje pa je tudi odgovornost. To je velik problem. V novi direktivi piše, da si lahko poklican k odgovornosti in da je treba tudi kaj storiti za žrtve. Ampak aprila 2013 je pred vrati in takrat naj bi ta zakonodaja stopila v veljavo v državah članicah. Kako naj zagotovimo, da se bo izboljšala situacija, da preprečimo takšno dogajanje. Na češkem lahko nekoga kar tako najamete, mu date tisoč evrov, ni govora o delovni pogodbi, o odnosu med delodajalcem in delojemalcem. In seveda vsak, ki je v to upleten, ima svoj delež, mora prevzeti svoj delež odgovornosti, kajti ljubi res profitirajo, kajti služijo denar na hrbtu drugih. Hvala, sedaj pa gospod, gospa Mičel. Gospod Mičel. Hvala lepa. Uvodoma bi rad povedal, da je 100 milijonov žensk, ki jih ni, ki eh, so zginile ki so bile ubite, ker nikar so ženske. In dokler ne dosežemo tega, da se bodo ženske spoštovale, tudi ne bomo mogli zmanjšati teh številk. Ker nekdo, da je izkoriščen samo zato, ker je ženska, to je um, nezaslišano. In končno bi morali to vključiti tudi v naše letna poročila. In ne smemo samo se odločiti na podlagi tega, kaj je politično korektno, ampak na podlagi tega, kaj je prav in kaj je narobe. Če vidimo, kako se v nekaterih državah dela z uh, ženskami, je to druga stran medalje. Kaj ti to se pač dogaja v teh regijah? Kar se tiče organiziranega kriminala in pa trgovanja z ljudmi, država, ki jo najbolj poznam, največja migranska populacija sploh eh, nikogar ne moti. Eh, nihče jih ne zazna, ker nočejo socialne pomoči, niso na seznamih za socialna stanovanja in se uh, in, in pazijo drug na drugega, vendar so tam nezakonito, tudi pripeljani so bili nezakonito. Problem pa je v tem, da jih ljudje dejansko uh, si lastijo, torej tisti, ki jim dajo stanovanje in pa delo. In to je po mojem mnenju jedro organiziranega kriminala. Začne se z uh, goljufanjem sistema, neplačevanjem davka in tako naprej. In potem se v bistvu zahteva od teh ljudi, da počnejo to, kar pač eh, ta njihov vladar želi. In zato bi morali sodelovati z skupnostmi imigrantov, zato da bi spostavili težave in tudi težave, na katere bojo naleteli. Ali vidite kakšne dokaze tega v državah članica? Imate kakršne koli izkušnje policiji ali drugih agencij, ki bi sodelovali z skupnostmi imigrantov? zato, da bi jih pravzaprav osveščali o nevarnostih lastne skupnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mitchell. Gospa Weiler za dve minuti. Ja, dank, Hvala, predsedujoča. Iz teh dveh eh, prispevkov in tudi iz prispevkov kolegic in kolegov vidimo, koliko vidikov različnih ima ta tema. Tukaj vedno znova odkrivamo nove, nova področja in zato bi se osredotočila na dve. Nekdo je vprašal, kaj lahko storimo. Sem v delegaciji za Azijo in poznam tudi situacijo v Kambodži in na Filipinih, kjer ni dosti drugače, ali pa na Tajskem. Vse, kar slišimo, je verjetno le um, vrh ledene gore, v resnici je še bistveno hujše. V Evropski uniji bi morali vsaj vlade uh, države spodbuditi, da ukrepajo proti tem. Poznam primer, mislim, da je šlo za vlado na Tajskem, ki je preganjala tak primer in je tudi postavila človeka pred sodišče in ga obsodila v, za, v zapor zaradi zlorabe otrok in eh, zlorabe pravic eh, svobode. Uh, vendar pa se to žal zgodi zelo redko. Pogosto je tako, da dobiš samo denarno kazen, če te sploh kdo karkoli obsodi, če ima neka vlada dovolj poguma, da pregon privede do sodbe, potem bi morali to priznati in podpreti, ker ti to ima odvračilni učinek in mislim, da je tudi to pomemben, pomembno. Drugič bi se vrnila na Evropo. Gospa iz organizacije ILO je na začetku rekla, da je glavni problem, Prost pretok iz ene države do druge, ki se zlorablja za trgovino z ljudmi. To me je malce presenetilo, kajti predvidevam, da znotraj Evropske unije veljajo pravila, veljajo zakoni, imamo nacionalni zakon, imamo nacionalno delovno pravo, ki ga velja upoštevati. Tudi za napotene delavce, za vse obstajajo pravice, posod obstaja možnost nadzora, začenči z policijo, carino, delovne agencije oziroma zaposlitvene agencije in to, kar se dogaja v daljni Aziji, ni vedno pod našo nadzorom in ni vedno možno, da, tja, da tam vplivamo. Ampak to, kar se pa dogaja v 27 državah Evropske unije, tu pa bi vendarle morali imeti dovolj instrumentov, da jih tudi uresničimo. Morda bi še kaj več povedali o tem. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti gospod Tavareš. Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu, em primeiro lugar, peço desculpa porque a agenda de hoje. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, gospoda se slabo sliši. Tako, zdaj pa je bolje z drugim mikrofonom. Torej, malce niham sem in tja med uh, tem odborom in pododborom za človekove pravice, saj tudi tu se teme prekrivajo. Imam pa eno vprašanje, pravzaprav dve, za gospod Andres. Res ste navedli zelo velike številke, 800 tisoč žrtev prisilnega dela. In uh, rad bi vedel malce več o tem, lahko morda to malce pojasnite, lahko malce razčlenite po področjih dela, po dejavnostih in pa tudi po spolu. Prosim, če to malce natančneje opredelite. Potem pa bi se navezal na to, kar je povedal gospod Sondergaard. Namreč tudi stran popraševanja bi morali omeniti. Uh, Popraševanje obstaja, to so podjetja in tako naprej, ki jim je v interesu, da te ljudje pridejo in izvajo prisilno delo. Tudi velika podjetja se poslužujejo teh sredstev in včasih imajo eh, te velika podjetja 50, 100 ali 200 delavcev, ki jih nezakonito zaposlujejo. Zanima me, kako je z evropsko zakonodajo. Ali obstajajo neki minimalni plačila po, glede na poklic ali glede na dejavnost. In če jih želiš, če li želiš plačati manj, potem pač poiščeš nekaj nezakonitega delavca. In ali so razlike, koliko se plača z lokalnemu delavcu ali pa delavcu, ki se ga nekako uvozi. Uh, Potem pa tudi vprašanje prisilnega dela znotraj Evropske unije. Vemo, da portugalski delojemalci so morali v Španiji včasih tudi izvajati prisilno delo, podobno obstaja med Belgijo in Nizozemsko, morda bi lahko še v zvezi s tem kaj več povedali. Hvala. Hvala lepa, gospod Kostelo, dve minuti. Hvala, gospa Kostelo. Hvala lepa. Zahvaljujem se govorcema za zelo eh, zanimive predstavitvi in tudi statistika je zelo zanimiva. Najprej v zvezi s Frontexem zanima, to je bilo že postavljeno v zvezi s koordinatorjem, torej kdo je ta koordinatorka oziroma um, kako velika je ta pisarna, koliko je ljudi tam zaposlenih. Potem, kar se tiče žrtev spolnega izkoriščanja in pa tudi izkoriščanja delovne sile. Kaj se zgodi, če policijski, polic, obmeni policist naleti na, na, na uh, trgovanje z ljudmi? Kaj se potem zgodi z žrtvami? Um, toliko nedokumentiranih migrantov imamo po celej Evropski uniji. Nekaj bi videla rada o profilu ljudi, ki so vključeni v trgovanje z ljudmi in zanima me, kakšen no, je osebnost, profil, odkot prihajajo, kdo so, kako se predstavljajo v družbi. Na Irskem sem se hvarjala tudi za žrtvami Eh, spolnega skoriščanja in ugotovila sem, da veliko zabavne industrije vključuje veliko ljudi, ki bi lahko bile žrtev trgovanja z ljudmi, pranja denarja in tako naprej, in ki so lahko tudi upleteni v to. In eh, v Evropski uniji, v državah so pravila različna, ali ima kdorkoli od vaju kakšno mnenje v zvezi s tem in kakšen predlog, kaj bi lahko storili, da bi tudi um, nekako regulirali, se pravi. Zabavo za odrasle. Kaj bi lahko tudi naredili za to, da bi po celi Evropski uniji kriminalizirali tiste, ki so um, ki poprašujejo po teh eh, ljudeh, ki se jih potem spolno izkorišča ali izkorišča delovno silo, namesto da se ozredotočamo samo na žrtve. Potem pa tudi, kar se tiče uh, ILO, vem, da je v Dublinu veliko delavcev migrantov. Je pa tam tudi veliko domačih eh, delavcev, ki so žrtev prisilnega dela, niso pa nujno žrtev trgovine z ljudmi. Imate tudi kakšne podatke o tem? Uh, Potem pa še kar se tiče koordinacij z nevladnimi organizacijami kot, in pa tudi skupine za pravice migrantov in tako naprej. Kako koordinirate usposabljanje policije in pa teh organizacij, ki imajo neposreden stik z žrtvami? Hvala lepa. Gospa Zaborska, prosim, za dve minuti. Dente. Ďakujem pekne našim prednášajúcim za príspevky. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem govorcem in zahvaljujem se za vašo dejavnost v boju proti trgovini z ljudmi. Veliko ste govorili o pregonu storilcev in pa pomoči uh, žrtvam. Mislim, da je to najbolj obsojanja vredna dejavnost, torej trgovanje z ljudmi in vse vrste trgovine, bodi si za pornografsko industrijo, bodi si za izkoriščanje delovne sile ali za uh, presajanje organov. Torej pri vseh teh uh, vrstah najdemo tudi žrt, otroke, ki so žrtve in uh, Zanima me, kakšno mesto pri vas zauzema preventiva. Ravno pri otrocih je pomembno, da ne postanejo žrtev trgovine z ljudmi in tu je preventiva izjemno pomembna in zanima me, kakšne so dejavnosti na pod tem področju, torej na področju preventive. Tako, hvala. Gospa Ajala Senda. Hvala lepa predsedujoča. Žal mi je, ker sem prišla malce pozno. Nisem želela zamuditi te priložnosti in želela sem vprašati, ali obstajajo kakšne številke, ali se lahko primerja, kakšne so razsežnosti, tudi kakšne so vsote denarja, ki pritekajo iz trgovine z ljudmi v primerjavi z drugovimi vrstami kriminala, naprimer s tihotapljenjem, trgovina z drogami, orožjem in tako naprej. Lahko tukaj naredimo neko primerjavo. In kako je z opredelitvijo takšnih oseb? Gre tudi za ugrabitve, to se doživlja vedno pogosteje, ne gre samo za trgovino z ljudmi. Te ugrabitve so tudi nek nov element. In kako je pri trgovini z drogami v zvezi s tem? Ali trgovini z orožjem? Kako je z dobičkom, ki se ga tukaj uh, pridobi? kam se izteka ta denar. In kako je z zaseženim denarjem se to vrača državam ali se namenja zaščiti žrtev ali obstajajo neke enotne formule, ki se jih uporablja posod enako, kako je torej na tem področju. In Kako je torej, če policija zaseže večje količine denarja? Ali obstajajo tudi programe za zaščite žrtev in pa preventivne programe? Hvala lepa, gospa Ajala Sender. Preden bom predala besedo gostoma, pa bi tudi sama izkoristila priložnost in se zahvalila Europolu ki je pisno posredoval prispevek grožen trgovine z ljudmi. In dve zadevi bi ob tem povedala. Gospa Mathieu je govorila o obisku v Kambodži in ko se mi prisluhnila, sem se spomnila na dokumentarni film iz Italije kjer je šlo ravno za trgovino z ljudmi v Kambodži in za izkloriščanje 4 do 5 let starih deklic. Tam sem spoznala gospod, ki so jo pri štirih letih eh, iztrgali iz kroga družine, so jo zaprli v javno hišo, skušali pobegniti, pa so jo zaprli v klet. Uh, in jo prisilili v prostitucijo, vendar ji je uspelo pobegniti in zbežala je v hišo strica, ki pa jo je vrnil prostituciji. Torej, takšni so te primeri v Kambodži. Tako se lahko godi ženskam, ki se skušajo izogniti takšni primeri grozodejstvom. Ampak število, veliko število ljudi, ki potuje v te države, to so pa evropejci in tu je potrebna politična volja, da se tu zastavi. Kako vidite vi to? Gospa Ajala Sender je tudi že to omenila. Torej, tisk mediji se osredotočajo pogosto na naše delo in prvo vprašanje, ki ga zastavijo, je vpliv na gospodarstvo? Kako vse skupaj vpliva? Kakšen je ekonomski učinek vsega skupaj, torej ta ne, nelegalna trgovina? Ali lahko to nekako podkrepimo s številkami? Najprej dajem besedo gospodu Fanhelu za pet minut, da odgovori na vprašanja. Um. Hvala lepa. Torej, pot iz Alžirije, to je bilo prvo vprašanje. Ena gre po poti. Torej, za pot iz Nigerije, eni najde, pri, pridejo po zračni poti, če imajo dovolj denarja in če dobijo dokumente. Tisti, ki pa nimajo toliko um, denarja, pa grejo raje po kopnem in potem čez morje in uh, tam se že začenja izkoriščanje že na poti. Saj jim obljubljajo dobro službo že na poti. Koordinatorka, po kateri ste spraševali, je Mirja Fasiladi, ki je sedaj dela kot koordinatorka za uh, trgovanje z ljudmi. Ne vem, koliko uh, Eh, zaposlenih ima v svoji pisarni, mislim, da jih je sedem ali osem. Mislim pa, da je nekdo iz njene pisarne tu, ki me lahko tudi popravi. Predvsem se ukvarja z strateškimi usmeritvami, politikami, izboljšano koordinacijo vseh akterjev, ki pa jih je veliko. Torej, res uh, potrebujemo dobro koordinacijo. nisem rekel belgijski uh, obmejni policisti, rekel sem 400 tisoč, da jih je, ker v celoti, v celi Evropski uniji jih je 400 tisoč, pa niso samo. Pa spet ste razumeli, uporabili besedo Belgian. Ne, 400 tisoč obmejnih policistov. 400 belgicev ste rekli, ne razumem. 4 z petimi ničlami, 400 tisoč. 400 tisoč jih je, 400 tisoč, ne belgicev, 400 tisoč. 400 tisoč. Ne 400 belgicev, 400 tisoč. Torej, eh, eh, žal vam ne moremo posredovati našega priročnika, ker bi lahko prišel v roke eh, kriminalcem. To je za interni dokument policije in obmejni policije. Torej, um, kar se tiče definicij, moški niso žrtev trgovanja z ljudmi, torej tu gre samo za ženske in otroke. Uh, številke so zelo visoke, predvsem kar gre tudi, ko gre za dojenčke, za ugrabitve in zato je to pri kitajskih oblastih visoko na dnevnem redu. Velika razlika med njimi in nami je, da so njihova stopnja obsodbe skoraj 100 odstotne. In mi smo daleč za njimi, kar se tega tiče. Kar bi lahko Evropska unija storila bolje? Ali kaj lahko storimo? gre za denar več, bolj ali manj. Zelo drago je zbirati podatke in kolega iz nizozemske vedno reče nič plus nič plus nič plus nič je ena in izbrati moraš vse ničle, zato da dobiš neko eh, idejo o samem primeru in to, eh, zato potrebuješ veliko časa, eh, to stane denar. In eh, po novi direktivi ne rabiš izjave žrtve, države mora to sicer šele prenesti v svojo zakonodajo, ampak to je zelo dobro, kaj ti uh, eh, žrtve stalno spreminjajo svoje izjave zaradi tega, ker se bojijo uh, kriminalcev ali pa policije. Torej, jaz se v Frontexu sam ukvarjam za koordinacijo tega, toliko kapaciteti. Mislim, da se v Evropski uniji še eden ali dva ukvarjajo s tem in še nekaj ljudi v analitiki. Mislim, da bi morali tu podkrepiti zmogljivosti. Um, Kajti zelo pomembno je, da se borimo proti trgovanju z ljudmi. Že deset let se borimo tudi z zbiranjem podatkov in še vedno nimamo ustreznih podatkov, zato res ne moremo natančno oceniti, kam ne osredotočimo denar. Torej tudi tu uh, so potrebne izboljšave. Dobro, torej naj predam besedo. Hvala lepa. Zelo pomembno vprašanje to bom sedaj tekmovala proti tej mali urici v zvezi z opredelitvijo. Smo popolnoma v skladu z kolegi iz UNODC. Uh, torej, če je nekdo prisiljen, potem tudi to prostovoljstvo postane nepomembno, oziroma če so nekoga zavedli. Kar se tiče številk, radi bi Eh, razdelili te številke po državah, profilih, sektorjih in tako naprej. Žal tega zaenkrat ne moremo storiti, ker naši podatki niso dovolj dobri. Sodelujemo s številnimi državami, zelo radi bi sodelovali z državami članicami, zato vas vabimo vseh temu, da bi lahko zbirali podatke, na podlagi katerih bi potem te podatke res lahko um, razdelili po področjih. Imamo navodila, imamo urode, zato storimo. Zato pridite in bomo sodelovali. Torej, denar, ki se zbira z trgovanjem, Vključili smo številko iz leta 2005, ampak eh, nisem jo vključila, ker se mi zdi, da je bistveno preniska. V letu 2005 je bila ocena 32 milijard dolarjev, ameriških dolarjev, ki je bilo stvarjeno z trgovanjem z ljudmi letno na celem svetu, ampak mislim, da je to čisto premalo. Mislim, da globalno gledano se ta številka pospenja čez 100. Eh, novo poročilo v zvezi s tem bo izšlo letos, konec leta tu bodo številke nove. Torej, kaj lahko Evropska unija stori, kaj bi lahko storila bolje? Cela vrsta pripomb je bila v zvezi s tem. Zelo um, cenim to, da želite povdariti tudi na, eh, da želite podarek na strani povpraševanja. To mi govorimo že leta in leta, kajti res je treba izobraževati tudi tiste, ki uporabljajo te storitve. Torej, uh, nimam se sedaj časa spuščati v, sedaj, eh, v samo popraševanje po izkoriščanju delovne sile in spolnem izkoriščanju in o tem, ali naj se kriminalizira ali ne. Debata o tem je zelo eh, burna okoli tega. Vidimo pa dokaz uspešnega, uspešnih sprememb tam, kjer sodelujemo z podjetji. In kjer imamo ta pristop zmanjševanja, poskusa zmanjševanja uh, um, povpraševanja. Vendar pa se tu zaenkrat še učimo. Je pa jasno, če pride do uh, izkoriščanja delovne sile, ne moreš kar um, kriminalizirati vseh, ki kupujejo poceni majice. Torej, tu potrebujemo drugačen pristop, to je jasno. Veliko pa lahko storimo na ravni Evropske unije zato, da uh, to vprašanje vključimo v druge področja politike. Tu se nanašam na trgovino, uh, na Digitrade in na ta GSP, in kako bi tukaj dosegli neko povezavo. Seveda je tu tudi dimenzija odnosa z tretjimi državami. Kako lahko bolje vključimo prisilno, vprašanje prisilnega dela v korporativno pravo, ne da bi se da, se da omejili samo na migracije? Kajti trenutno je to vprašanje vključeno samo v migracije in azil, ampak to bi morali vključiti v, tudi v druge politike. In to bi upoštevalo tudi promocijo človekovih pravic, enakosti med spolni in tako naprej. Katera urodja potrebujemo? Na strani uh, izvajanja smo tudi uvedli. Um, oziroma na star pregon smo tudi našli, uvedli instrument, ki je tudi na voljo uh, javnosti in že smo začeli izvajati usposabljena z inspektori za, za inšpektore za delo. Imamo kar nekaj dobrih praks iz držav članic, ki smo jih tudi izpostavili v teh orodjih in tu je dovolj prostora za izboljšave, zato da bo tudi inšpekcije usmerjene in učinkovite. Uh, kjer lahko identificiramo kriminalce in veliko sodelovanja vidimo tudi med temi inšpektor, inšpektori in pa zasebnimi podjetji. EU je tudi podprla projekt, ki združuje sindikate, nevladne organizacije in še druge organizacije, ki pomagajo žrtvam in pa tudi manjšim skupnostim. Veliko se lahko tukaj stresori. Kar se tiče uh, trgovanj, izkoriščene delovne sile um, ukrepi niso zadostni in tudi identifikacija žrtev ni zadostna. Žrtev nič ne pridobi s tem, če, če sama sebe prijavi, zato ker vse, kar bo s tem dosegla, je to, da bo uh, izgnana, kajti še vedno ni priznana kot uh, žrtev trgovine z dela. Sedaj se moramo staviti. Vem, da je bilo še nekaj vprašanj. Uh, z veseljem bom na njo odgovorila tudi kasneje, če bo treba. Dobro, hvala. E, hvala, ker ste bili tako natančni, ker ste se držali časa. Še zlasti hvala za vašo predstavitev, osvetlitev vseh vidikov evropske perspektive. No, prepričana sem, da bomo vse upoštevali tu, vse vaše razmisleke, tako da hvala. Ponovno se bomo srečali in videli, to je bil prvi krok razprave in izmenjave mnen. Prav gotovo bomo imeli druge sestanke na to temo. Sedaj pa gremo naprej na drugi grost. To je tudi zelo zanimivo. Tu gre za nezakonito trgovanje z odpadki in druge oblike okoljskega kriminala. Seveda to pomeni velike gospodarske učinke. Recimo v Italiji ima to znaten vpliv. Trgovina z odpadki je zlato v rokah mafije. To tudi predstavlja zelo pomembno mednacionalno dimenzijo. In zato se v tem odboru krimo sredotočamo na to. Danes bomo prisluhnili dvema govorcama, ki sta zelo pomembna. Slišali bomo te predstavitve najprej Julian Newman, iz agencije EIA iz Londona. Potem pa poznami Stefano Čafani, podpredsednik Legambiente. Legambiente je ena izmed najpomembnih okoljskih združenj iz Italije od leta 1987 predstavlja poročila. Seveda tesno sodeluje s pravosodnimi preiskovalnimi organi tam v Italiji. Spomnim se, da sem eh, prejšnji teden imela to čas predstaviti poročilo. Bila sem povabljena kot poročevalka in pripričana sem, da bomo vse, kar bomo slišali v zadnjem srečanju, porabili pri našem delu. Imeli smo razpravo doslej in tako kot je bilo doslej, vsak ima 15 minut na voljo, danes so se govorci držali časa in prosim, da spoštujete kolege, prosim kolege, da ne presegajo vsta čas, ker potem moram omejiti čas odgovorov. Pomembno pa je, da imajo tudi poslanci dovolj časa, da razmislijo sem. Torej, 15 minut na govorca za naše goste, to velja. Potem pa bomo najprej prisluhnili koordinatorjem, potem pa kolegom, vsak bo imel dve minuti na voljo za vprašanja. Zdaj pa kar takoj začnimo s predstavitvami. Julian Newman, okoljska preiskovalna agencija EEA e iz Londona. Prosim. Hvala, predsednica. Lepo popovdne želim. Sem iz EEA e agencije. To je nevladna organizacija, ki ima sedež v Londonu. Tega ne smemo eh, pomešati z okoljsko agencijo, ki je vladna organizacija v Združenem kraljestvu. Mi ne delamo za vlado. Ta nevladna organizacija je bila ustanovljena leta 1984 ima sedež v Londonu in Washingtonu, sodelujemo z Indonezijo, Tajsko in takšnimi lokalnimi skupinami. Kaj počnemo? Ukvarjamo se s preiskavami okoljskih zločinov, uporabljamo te informacije, zato da bi ozaveščali o teh zločinih. Prav tako uporabljamo informacije, zato da bi bilo izvrševanje proti tem zločinom bolj učinkovito. Prav tako usposabljamo lokalne skupine na področju v tistih državah, kjer potekajo ta kazniva dejanja. O čem govorimo? Govorimo o okoljskem kriminalu. Tu je zelo veliko predelitev tega kriminala. Najbolj splošna je povezana z mednarodnim okoljskim kriminalom. Tu imamo pet vrst kriminala. Tu imamo nezakonito trgovino z prosto živečimi živalskimi vrstami, imamo tihotapljenje z snovmi, ki tanjšajo ozon, to so različne kemične snovi in drugo, kar tanjša ozon, potem imamo nezakonito trgovino z škodljivimi odpadki, potem imamo nezakonito sečnjo, trgovino z ukradenim lesom in na koncu imamo nezakonito neurejeno in eh, neporočeno ribarjenje. Vse to so kategorije, to je pet kategorij okoljskega kriminala. Prve tri kategorije so zajete v mednarodnih konvencijah, kar zadeva prosto živeče živali. Imamo tu konvencijo o ogroženih vrstah, kar zadeva ozone, imamo Montrealski protokol in kar zadeva Eh, škodljivo, škodljive odpadke imamo bazilsko konvencijo, pri ostalih dveh nimamo dna mednarodnih konvencij, pri sečni in drugem. Kaj je kriminal s prosto živečimi eh, vrstami? To gre za zelo karizmatične vrste, recimo tu imamo tigre, le še 3000 jih je v eh, divjini, zaradi kože jih ubijajo, recimo to stane tudi 2000 dolarjev na trgu. Potem imamo snovi, ki tanjšajo ozon, tu imamo nekaj tih otapljanja, kar nekaj trgovine na tem področju, ker naj bi imeli vse manj tak snovi. E, na svetu za retačnje ozona se je razvijal črni trg s temi kemičnimi proizvodi. 90% vseh CFC-jev se giba po črnem trgu, kjer se z njimi trguje. Potem imamo nezakonito sečnjo, to je zelo velika težava v različnih delih sveta, zlasti v Amazoniji, v Kongu, Indoneziji, Južno-vzhodnji Aziji to mednarodno ni urejeno, tu imamo 15 milijard dolarjev izgubljenega prihodka letno, da slej imamo tu regionalne pobude, o odzivih o tem bomo govorili pozneje. Potem nekateri skupni činki vseh teh kriminalov. Nezakonita sečnja, nezakonito ribarjenje, tu gre za krajo naravnih virov, to vpliva na vse eh, skupnosti gozdarske, vpliva na življenje. To tudi lahko spod, spodkoplje vladavino, če govorimo o um, trgovini z lesom, s korupcijo, tu gre za plačevanje carinskih uradnikov, vladnih uradnikov in seveda uh, je s tem spodkopana pravna država. Potem uh, se slabšajo podnebne spremembe, recimo 80 odstotkov toplogrednih emisij prihaja iz uh, sečnje gozdov, iz nezakonitih sečenj. In ponovno, kar zadeva te snovi, ki tanjšajo ozon, to so tudi eh, globalne snovi. Vse to vpliva na podnebje, na splošno, potem to vpliva na človeško zdravje, to tanjša ozon, ampak to vpliva tudi na eh, vse življenje na svetu, na ljudi, na proteine v morju, na vse. Če govorimo o škodljivih snoveh, odpadkih, imamo tu elektronske odpadke, te vsebojejo toksične kemične snovi, ko se to odlaže v državah, se to razgradi, In to potem vpliva na podzemno vodo, na odnesnaževanje in druge stvari. Seveda imamo tu grožnje zaradi bioraznolikosti, to vpliva tudi na vodo, na vodne poti in eh, mnogi na svetu so odvisni od te vode. Nezakonita trgovina spodkopuje zakonito trgovino. Tisti, ki skušajo zakonito trgovati z lesom, imajo težave zaradi trgo, nezakonite trgovine z lesom na črnem trgu. Potem nekaj splošnih značilnosti. Pogosto vidimo eh, tež, ta kriminal kot brez žrtev. Zakaj, če nekdo trguje, kaj to pomeni? To ni tako kot pri trgovinah z drogami ali, žrt, ali z ljudmi, ker imamo žrtve, ampak Tu imamo veliko žrtev, če se tanjša ozon, smo vsi prizadeti, potem ne spremembe vplivajo na vse ljudi. In prav zaradi te percepcije, da ni žrtev, ima to manjšo prednost kot eh, druge vrste kriminala. Potem smo videli nedavno tudi celo uh, umor v Kambodži, Indoneziji, Braziliji, tudi fizično zlorabo. Tisti, ki se skušajo boriti proti temu, torej ti so prizadeti. Uh, Kar zadeva tolpe, je to za njih zelo dobro. Malo tvega ne bi bili ujeti, nihče ni pozoren, ampak dobiček pa je zelo velik. Kar zadeva glavne vidike tega kriminala, gre tu za večinoma čezmejne hudodelske združbe, veliko je akterjev, ki so potrebni za to, da se to trguje po vseh celinah, na vseh trgih. Tako da je to zelo velik izziv za organe pregona. Skušal bom omeniti nekaj statističnih podatkov, to so številke, ki sem jih dobil, nisem jih preveril, vem, da je to všeč ljudem, statistični podatki, prosto živeče vrste. Tu imamo 7 milijard ev, dolarjev na uh, leto, potem nezakonita sečna, to stane 15 milijard dolarjev izgubljenega prihodka, potem škodljivi odpadki 12 milijard dolarjev na leto. Uh, potem nezakonito ribarjenje 4,2 milijard dolarjev in snovi, ki tanjšajo ozon 300 milijonov dolarjev. Ne vem, če so te številke pravilne, pa govorim o dobičkih hododelnih združb zaradi okoljskega kriminala. Neka primerov. Nizko tveganje, recimo pred nekaj leti smo imeli primer, ko smo odkrili zabojnik, ki je bil na poti v Singapur. Menili smo, da vsebuje določeno vrsto lesa, To je bilo pridobljeno iz 300 mrtvih slonov in na tisoče, če ne celo na milijone dolarjev je bilo pridobljenih zaradi tega. 15 krat prej so to že storili, preden smo jih ujeli s temi zabojniki, ki je prepažal slonovino. Potem eh, mednarodni kriminal, pred nekaj leti sem uh, preučil tehotapljanje z lesom Merbau, ki je zelo temen, dober les. In to je šlo iz Indonezije v, na Kitajsko. 300 tisoč kubičnih metrov tega lesa so eh, tihotapili na mesec. To je bilo zelo organizirano. Imeli so tudi vojaško zaščito, vojaške uranike na Papuji in Džakarti s temi tolpami. Te tolpe so prihajale iz Malezije, zato da bi opravile to sečnjo. Potem smo imeli posrednike v Singapurju, uporabljali se banke, ki so plačali ta les v Singapurju. Potem smo imeli posrednike v Hongkongu, trgovce v Šangaju. In na koncu smo imeli potem eh, številne proizvode. Trg, končni trg pa je bil ZDA, tako da je bilo to predvsem mednarodno. Potem na koncu nekaj primerov doma, kako je s tem doma, omenil sem Nemčijo, naj omenim tudi Evropo. O tem govorimo danes. Kar zadeva Evropsko unijo in uvoze, tu važamo približno nezakoniti les, ki znaša 3 milijarde evrov na leto. 16 odstotkov vsega lesa na trgu prihaja iz nezakonitih eh, sečenj. Imamo tudi različno zakonodajo, recimo eh, zakonodajo o gozdovih, In drugo, tu gre za dvostranske sporozume z državami, tam, kjer imamo sečne, kjer imamo gozdove, recimo v Indoneziji je bilo to podpisano lani. Potem imamo druge ključne vidike in sicer novo zakonodajo o lesu, to bo začelo veljati leta 2013, aprila in prvič bomo s tem omejili uvoze, ki, se, ki so povezani z nezakonitim lesom Evropske unije. Torej, ne vemo, kako bo z izvrševanjem, z napredkom, O tem bom govoril pozneje, ampak seveda je to dobra politika, ampak kot smo večkrat videli, ko gre za okoljski kriminal, je to vse lepo na papirju, ampak ko govorimo o izvrševanju, pa to verjetno običajno ne izpolnjuje to, kar piše na papirju. Elektronski odpadki, to je oblika škodljivih odbetkov, najhitreje raztoča na svetu, ker smo eh, vedno bolj odvisni od eh, pametnih telefonov, jih eh, pogosto odpravljamo Eh, mečemo stran. Veliko je tudi odpadkov, eh, zlomljenih elektronskih naprav in drugega. Evropska unija ima približno 8 milijonov ton takšnih odpadkov na leto. 75 odstotkov je neidentificiranih. Tu imamo zelo stroga pravila po direktivi UI, potem imamo tudi druge zakonodajo, recimo s čim ne moremo trgovati, recimo, če je nekaj zlomljeno, izven OECD držav ne moremo imeti trgovine s tem, ampak to se pogosto dogaja in to se potem znajde v Zahodnji Afriki in v Aziji. Torej imamo te zlomljene uh, aparate, potem pa snovi, to povzroča lokalno onesnaženje. Pogosto imamo tudi toksično zemljo, recimo na Kitajskem. In kakšni so odzivi iz Evropske unije? Imamo mrežo Impel, tu gre za tiste, ki se okvarjajo z škodljivimi odpadki in skušajo posredovati izkušnje. Na začetku letošnjega leta smo tudi govorili o tem, to gre za različne zahteve podjetjem, da bi pokazali, da so testirali blago, da to lahko izvažajo. Potem kratek primer. Lani smo preučili vlogo Združnega kraljestva pri izvozih nezakonitega lesa oziroma odpadkov. Preučili smo nekatere televizije, monitore, računalnikov, to smo zlomili, da ne morejo več delovati. Potem smo ustavili sledilec, ki je pošiljal signal, to smo dali odpadek in potem smo počakali, kam bo to šlo. Ta je poslal signal iz Gane. Tu gre za televizijo, to smo dali na uh, eh, odlagališče v Londonu, to ne bi smelo zapustiti Evropsko unijo, prišlo je v Gano. In ko gre v Akro, se to zgodi v takšnih pogojih, kot vidite na ekranu, ker se to sežge. Uh, Ehm, se to dogaja in to je zelo nevarno, veliko ljudi vključenih v to. In še končni primer iz Evrope, snovi, ki tanjšajo ozon, tu gre za kemične snovi, ki se uporabljajo progresivno, je vse manj uporabe, zlasti, ko gre za ozon, recimo največji primer v Evropi leta 1997, nemški posrednik Tajfen je uvažal 600-700 ton nezakonitih CFC-jev iz Kitajske, po vsej Evropi je bilo to razposleno, to je bil zelo velik primer. Recimo, tu smo videli težave pri čezmejnem sodelovanju, takrat smo jih imeli, nemški toživci so skušali doseči dogovore z državami, ker so prejemali te pošiljke, ampak to se ni zgodilo in potem smo preganjali le nemškega posrednjega. Kar zadeva CFC-je, se ti uporabljajo, uporabljali naj bi jih manj, ampak eh, kar zadeva. Um, Sisteme ohlajevanja jih uporabljamo zato, zato se to še vedno uporablja. Še vedno obstaja vprašanje po teh kemičnih snoveh v Evropi, ampak eh, zaenkrat razen enega primera nismo imeli več primerov, kar je predvsem nenavadno. Mislim, da če bi kaj priskali, bi, več, bi našli več primerov. Recimo v Ameriki vidimo takšne primere, tam zaseže na stotine ton CFC-jev in HCFC-jev. Videli smo že, kako je bilo s tem v preteklosti na kitajskem, kjer z različnimi goljofijami to prodajajo. Recimo imeli smo tudi 20 ton v zabojniku na finsko-ruski meji v Evropi lani. Tu na ekranu vidite mrežo vseh upletenih akterjev pri tihotapljenju, CVC-jev iz Kitajske v Rusijo. Kaj zanimivo to? Posrednik je bil nekdo iz Združenega kraljestva, podjetje iz Združenega kraljestva, ki je že od sredi 90-ih let aktiven na tem področju. Torej, če tega ne rešujemo, se ljudje še naprej ukvarjajo s tem to bom preskočil. No, osvetlil sem nekatere vidike okoljskega kriminala, zakaj bi to morali obravnavati kot hudo obliko kriminala, preučili smo nekaj primerov iz Evrope, to vidimo izzive. Vsi smo govorili o tem, tu gre za dimenzijo globalne trgovine, imamo pritiske na carinske organe, da se blago hitro, hitro premika, pet odstotkov zabojnikov le preverjamo, oziroma bi jih morali, preverjamo le 2 odstotka, potem tu obstaja pomankanje politične volje, da bi to resno obravnavali, te oblike kriminala, potem imamo to še vedno omitve pri čakovitem čezmejnem sodelovanju, danes smo slišali nekaj primerov iz Europola in drugih, ampak tu imamo tudi druge uh, težave, pa seveda zaradi pristojnosti kriminalci uh, lahko počnejo stvari preko meja, stiskom roke, tako da imamo kar nekaj ovir če vidite odjeslo novino in drugo, pogosto to ni pregono, to se ustavi z zasegom, ni odvračanja, tako da se moramo sretočiti na organe pregona za vprašovanje podatki. Potrebujemo um, boljše ukvarjanje s tem, recimo okoljska agencija iz Združenega kriljestva je uh, slabo zapisana v medijih zaradi teh vprašanj, elektronskih odpadkov Gani, tako da je oblikovala ekipo policistov, tako da uporabljajo isto tehnologijo kot pri drugih, delajo z eh, plovili, z bojniki, tako da se je povečalo število pregonov in zasegov. To je precej jasen primer. To je nekaj dobrih primerov. V nekaterih delih Evropa imamo specializirane ekipe za okoljske krivne, recimo na izozemskem. Policija in carina delata skupaj pri teh kriminalnih dejanjih, potem imamo nekatere regionalne pobude, kot sem rekel prej, Impel mreža o odpadkih, ta stoluje z strokovnjaki v Aziji in pogosto oziroma počasi je to bolj resno sprejeto tudi na mednarodni ravni. Tu imamo o, usklajene operacije, imeli smo operacijo Demeter, ta je trajala nekaj časa, uradniki so preuča, preučevali odpadke v Rotterdamu recimo, Potem Interpol dela na tem, ima določen kriminalni program. In tu imajo tudi eko-message za pošiljanje informacij o temi državami, ampak eh, vse te naprave se večajo. Potem en primer, zakaj mislim, da je okoljski kriminal pomemben, zakaj bi morali v tem odboru to obravnavati. Monkaj verjetno ne poznate. To je na meji med Kitajsko in Vietnamom. Severno od Hanoja se nahaja ta kraj. Ganči se to imenuje na kitajskem. In tam je zelo veliko kriminala v tem kraju. Konvergenčna točka kriminala je. 65 odstotkov trgovine z ljudmi gre preko tega iz Vietnama, potem imamo tudi zelo veliko okoljskega kriminala. To so izzivi, s katerimi se soočamo, tako da moramo to reševati. Hvala. Grazie. Hvala. Hvala, gospod Julian Newman. Sedaj pa bom dala besedo za 15 minut. Podpredsednik kolega Ambiente, Stefano Čafani, prosim. Hvala predsednica, hvala za vabilo celotnemu odboru. No, s to predstavitvijo bi radi obrazložili izkušnje, ki smo jih imeli v našem združenju in delovni skupini, ki se je oblikovala v teh letih v Italiji. Smo imeli kar nekaj dejavnosti, videli smo kar nekaj pojavov ekomafije v naši državi. Leta 1994 je Leng Ambient oblikovala opazovalnico o okoljskem kriminalu v Rimu ima sedež. Tam je veliko lokalnih svetovalcev, skupini pravnikov, odvetnikov, ki nam pomagajo. Potem je bilo objavljeno prvo poročilo, let, leta 1997 je to postalo letno poročilo. Legambiente sodeluje z različnimi akteri pri izdelave poročila. Tu je veliko pomembnih sinergij z različnimi organi pregona, to imamo tudi različne sodnike, to živce na državni, lokalni ravni, potem imamo tudi nacionalni urad za boj proti mafiji in to sodelujemo tudi z italijanskim parlamentom, kaj te že vse od leta 1995 imamo tudi preiskovalni urad v parlamentu, ki se ukvarja z odpadki in z nezakonitimi dejavnostmi, ki jih beležimo na žalost. Potem imamo tu še italijansko carinsko agencijo. To so zelo pomembni organi, zlasti za nadzor v pristaniščih je pomembna ta agencija. Tako, tako da imamo tu preko uh, nevladne organizacije, združenja državljanov takšno delo in to je zelo pomemben, celo unikaten primer tega na svetu, ko gre za sodelovanje. Ekomafija je Izraz, ki se je pojavil leta 1994 v Ling Ambiente, pet let pozneje je bilo to uneseno v Dzingareli, v italijanski slovar. Dve leti pozneje imamo še en izraz Ling Ambiente, to je Eko Mostro, s tem naj bi predstavili nezakonite stavbe, infrastrukturo, ki okrožajo vse to okolje. Torej, Sedaj imamo že 18. poročilo. Predstavili smo poročile komafije 4. julija 2012. Kot je rekla predsednica, je bilo to predstavljeno našo pobudo. Ministr za okolje, glavni tožilec za boj proti mafiji, parlamentu in drugi podpredsednik odbora za boj proti mafiji iz parlamenta sodeloval pri tem. Torej, tu vidimo podatke iz poročila, to je povza, povzetek povzetka vseh podatkov. Lansko leto smo v Italiji videli več kot 33 tisoč takšnih primerov, skoraj da štiri takšne primere imamo na uro, 305 oseb je bilo prijetih, potem imamo tu skoraj da 28 tisoč pritožb, skoraj 9 tisoč zasegov smo imeli. V teh 18 letih smo ugotovili, da je tu skoraj 300 mafijskih klanov, ki so se zanimali za okoljske dejavnosti. Tudi v tem letu smo videli, da je ocena poslovanja, torej za leto 2011, smo tu ocenili približno 16 milijard evrov prihodkov. Pa še nekaj, kar je pomembno, žal je to kar stalnica v teh 18 letih, ko objavljamo poročilo ekomafiji, tu imamo skoraj da 48 odstotkov kriminala, do katerega pride v štirih italijanskih eh, regijah, kjer je mafija tradicionalno prisotna v kampanji Kalabri, Puli in Sic na Siciliji. Tu vidimo grafikon, ki predstavlja različne dele okoljskega kriminala, to bomo predstavili v poročilu. Tu gre za odpadke, potem imamo različne druge gradbene izdelke, imamo tudi živali, potem imamo tudi druge vidike, ki so pomembni za delovanje ekomafije. Tu imamo tudi tihotapljenje z različnimi arheološkimi izdelki. Potem imamo nezakonito gradnjo v Italiji. V letu 2011 smo ugotovili, da je prišlo do več kot 6000 zlorab. To je sektor, v katerem ima ekomafija skorajda 2 milijardi evrov dobička vsako leto. Kot vidite, je bilo to sprejeto, tu imamo več kot 6 tisoč prijetih. To je nekaj prijemov, zelo na hitro. Tu vidimo pico sela, to je hrib. Palermo, to je glavno mesto na Siciliji. Potem tu vidite infrastrukturo, že pet let je v kampanji, zelo lepem območju in to moti vides pokrajine, to je paradoks, tu vidite stavbo, ki je bila zgrajena na stavbi, palafita se imenuje, kajti uh, prišlo je do erozije in morje je začelo poplavljati to obalo. In to je vasica, torej mileto v Apuli, to je poslal, postal nacionalni park in to moti zelo pomemben del obale Puli. Potem drugi primiri okoljskega kriminala, tu imamo tudi poročilo ekomafija, to se nača na lansko leto, tu imamo gozne požare, to so kriminalna dejanja proti prostoživečim živalskim vrstam. Tu smo videli zelo veliko premikov od leta 2010, veliko različnih kraj, Potem imamo tudi zgodovinske, umetniške in druge arheološke dediščine, tu imamo skoraj 14 odstotkov leh teh, potem pa imamo tudi kmetijski sektor. Tudi v tem sektorju je mafija aktivna. Potem imamo tudi nezakonito trgovino z odpadki, tu imamo zgodovinske podatke proizvodnje posebnih odpadkov v Italiji od leta 97 do 2006. V tem prvem stolpcu imate posebne odpadke, tu imate količino teh posebnih izdelkov, predvsem industrijskih izdelkov. V vsakem letu, v drugem stolpcu imate posebne odpadke, ki izhajajo iz upravljanja zakonitimi odpadki. Potem imate v teh zadnjih dveh stolpcih milijone ton mleka, to je proizvedeno, ampak to ni bilo potem razdeljeno na poblaščen način. To smo ugotovili, potem smo videli, da je prišlo do 30 milijon ton takšnih odpadkov. Torej, od med leti 1926 smo v Italiji ustvarili novo goro teh odpadkov. V letu 2006 je prišlo do rekordne številke posebnih izdelko, ki so izdelani, ampak nezakonito. Leta 2006 so ti kar izginili, tu imamo 31 milijon ton škodljivih odpadkov. Tu imamo 30 tisoč kvadratnih metrov, tako velika je ta gora odpadkov, visoka 3100 metrov. Tako visoka je kot vulkan Etna na Siciliji. V enem samem letu bila ustvarjena ta gora. Potem še nekaj izporočila ekomafija. Tu vidimo drugačno predstavitev glede na odpadke, ki so razgrajeni strani mafije. Če si pogledamo podatke, s katerimi trguje ekomafija. Če si pogledamo podatke organov pregona od leta 2011 do 2010 do 2011, smo videli, da smo izgubili 2,4 milijon ton posebnih odpadkov. In tu lahko vidimo, da lahko potrdimo, kako je s to količino. Ampak tu poštevamo le 2,4 milijone ton. Torej, to je kar izginilo. In če so uporabljali tovornjake za prevoz, tu lahko rečemo, da imamo tu 96 tisoč tovornjakov, s katerimi je bilo to prevoženo. Tako da, če bi imeli to vrsto, bi šlo to iz Reggio Calabrije do Samorisa v Švici, tako dolga bi bila ta vrsta trokovnjakov, če bi dali nek primer. Potem vidimo tu tudi krajino v kampanji, v kazerni. Tu imamo zelo veliko odpadkov, Nezakonito odlagališče imamo tu. To je čisto zapolnjeno, tega sploh ne vidimo več. Ne vemo, da je to odlagališče in tu prihaja do kontaminacije. To, kar vidite v zadju, to niso gore, ampak so to gore odpadkov. To je regija blizu Fođe v Pulji in tu vidimo, da gre za industrijske odpadke ki prihajajo iz severa Italije. To imamo sedaj v Milanu in potem imamo tu spodaj, vidimo eh, sliko Paljana pri Laciju, tu imamo zelo velike vreče odpadkov, ki prihajajo iz severne Evrope. Potem imamo tu krotone iz Kalabrije, to so te gore odpadkov, to so predvsem industrijski odpadki iz 90-ih let državno podjetje to ustvarilo, potem vidite tu odpadke, ki so bili nezakonito pripeljani na kmetijsko zemlišče. Potem imamo tu Viterbo v Laciju, potem ponovno kazerta iz eh, kampanje. Tu vidite nezakonito odlagališče, napolnjeno z odpadki. Tu vidite tudi tovornjak ob strani in eh, lahko vidite, kako veliko je to odlagališče v primerjavi s tovornjakom na sliki. V Italiji imamo od leta 2001 nov zakon za boj proti tem nezakonitim dejavnostim. Tu imamo tudi izraz eh, organiziranih dejavnosti z nezakonitim trgovanjem s eh, odpadki. Tožilstvo se ukvarja s tem, z odkrivanjem takšnih primerov. Tu imamo tudi različne preiskovalne urade, ki se ukvarjajo s tem, z bojem proti kriminalnim dejanjem. Časi so bili to manjši prekrški, sedaj pa imamo novo zakonodajo. Vse, kar se nanaša na nezakonite odpadke, je veliko hujše kaznivo dejanje, tako da lahko to učinkovito uporabljamo. Torej od leta 2002 do danes smo imeli skoraj 200 preiskav, te so bile zaključne, tako da smo imeli skoraj 1230 zajetih oseb, tisti, ki so trgovali s, z odpadki, 676 podjetij bilo vključeno v to, imeli smo 87 uradov javnih toživcev, ki so se ukvarjali s tem, več kot 3000 pritožb, 23 vključenih tujih držav. Tu vidimo različne destinacije. Torej, v 23 državah so bile te destinacije. Deset evropskih držav bilo med temi. Leta 2011 smo zaradi sodelovanja s italijansko carinsko agencijo zasegli veliko ton od škodljivih odpadkov. To je šlo iz Evrope v Afriko nekoč, danes se je ta pot spremenila. To, to gre preko vzhoda, preko Kitajske in to zadeva predvsem nezakonite odpadke. In tu vidite odpadke, ki so bili zaseženi v Italiji. Kar zadeva mednarodno trgovino, tu vidite plastiko, ki znaša skoraj 38 odstotkov, potem Kovinski produkti ti znašajo 48 odstotkov vseh zaseženih odpadkov in tu vidimo, da so plastika in kovine izdelke, s katerimi se najbolj trguje. Kot sem rekel prej, tu gre zlasti za Kitajsko, to je ciljna država po naših preiskavah smo videli pri mednarodni trgovini, potem so druge preiskave pokazale, da je končna destinacija Hongkong, potem pa imamo tudi druge preiskave in tu smo videli, da je Italija država trikotnika, imamo Rusijo, potem im Italijo, preko tega gre v Hongkong, potem imamo Izrael, preko Italije gre to na nizozemsko. Eh, quello che eh, vado in conclusione. Sedaj pa ob koncu eh, to, kar se pojavlja iz analize in dela, ki smo ga opravili, je to, da je zelo pomembno pripraviti ustrezno uredbo, eh, ki bo omogočila boj super kazniva dejanja na področju okolja. V zadnjih nekaj letih je še posebej leta 2010 eh, in to lahko eh, se tudi odrazi v naših uredbah, vključno z eh, Evropsko direktivo, zato da bi zatirali takšna okoljska kazniva dejanja tudi v naši državi. Treba je okrepiti nadzor eh, strani vseh agencij, ki se ukvarjajo z špedicijo in tudi s carino in tudi vse te uredbe in direktive velja uresničiti. Tudi s potom agencij, kot je Europol in Eurojust. Še nekaj, kar se nam zdi zelo pomembno, da vam predstavimo, je sistem za boj proti takšnim nezakonitim dejanjem. Treba je tudi v podrobnosti poznati vso to kriminalno dejavnost, kdo lahko pride. E, tudi nevladne organizacije, tudi vse vladne enote, vključno z sodstvom, vsi morajo podati informacije, ki bi jih lahko skupaj uporabili in na ta način ustvarili skupno sliko zato, da bi pripravili nova pravila, nove uredbe za boj proti takšnim eh, pojavom eh, in na ta način bi lahko Tako eh, pripravili tudi preiskavo takšnih pojavov, ki se nenehno ponavljajo. Najlepša hvala gospodu Stefaniju. Sedaj bi pa dali gospodu Jakolinu za dve minuti besedo. Najlepša hvala. Prisluhnil sem obim intervencijam. Najprej eno vprašanje za gospoda Njumana. Ko govorimo o enem od eh, petih eh, intervencij, če govorimo o goljufih, goljufivih ribiških dejanjih. Na podlagi tega prispevka bi lahko bolje razvili to temo, ki se nanaša tudi na sredozemsko območje. In v zvezi s tem bi lahko podali različne pobude tudi v odnosu do Kitajske, ko gre za pomorstvo in ribištvo. In eh, to prenesli tudi na druga področja. Stefano Čafani, eno Drugo vprašanje, ko govorimo o ekomafiji, vsekakor gre za kazniva dejanja na področju okolja. Govorili ste v glavnem, ne sem, pa ne samo, sklicevali ste se na določene konkretne, eh, konkretna kazniva dejanja, ki so mm, mednarodna eh, kazniva dejanja. Govorili ste o prenosu takšnih kaznivih dejanj iz enega območja na drugo, še posebej, ko gre za okolje in še posebej v Italiji. Vendar tudi v drugih državah članicah najdemo podobna kazniva dejanja. In eh, prav to področje se nanaša na tako imenovano mafijo, ki deluje na področju eh, preskrbe s prehrano. In eh, kako ste pripravili vse te konsolidirane podatke? Ali bi lahko eh, to posredovali tudi ravni Evropske unije in ali bi lahko tudi nacionalni parlamenti obravnavali to temo? Še posebej glede na to, eh, da se eh, takšni prog- problemi povečujejo in poglabljajo. Tudi v okviru posameznih držav članic, eh, ko gre za okoljska kazniva dejanja. Alte, jutem dan. Najlepša hvala. Izgubil sem mikrofon, gre za zelo dolg dan. Žal, gospod Newman, najlepša hvala. Prvo, kdo financira vašo agencijo? Niste točno povedali, kdo ste, razen da ste nevladna organizacija. Malo bolj podrobno informacijo. HCFCs, to so kloroflorom ogliki, kako se prenašajo v obliki aerozolov, razpršilcev, kako se giba ta snov. Monkaj, to mesto v, na kitajskem, če nam ga lahko črkujete. In še ne nazadnje, ali bi podprli zamisel eh, Evropski FBI. Kaj ti eh, poznamo, eh, da in zločinci gredo preko meja, kaj pa agencije, ali bi tudi te lahko šle preko meja iz vaših izkušenj. Kako je to? In gospod Čefani, najlepša hvala, da ste osvetlili to temo. Kar me je še posebej presenetilo, je, da izhajajoč iz teh številk 92 okoljskih kaznivih dejanj vsak dan lani, vendar v enem letu samo 300 prijeti. Videti je, kakor da sploh ni takšne možnosti, da bi jih prijeli storice okoljskega kaznivega dejanja. In dejstvo, da se sedaj bojujete proti njim ali te tolpe sedaj ne odgovarjajo na to ali se tudi same nazaj ne borijo proti vam. In kaj pravzaprav počne Kitajska ali se ukvarja z reciklažo, tako kot v Afriki, ali plačujejo samo za to, da zakopljajo te odpadke. Najlepša hvala. Gospa Matijo, hvala, gospod Mango, menjali ste okoljski kriminal. Imeli ste zelo zanimivo predstavitev, hvala. Zlasti, ko ste omenjali zaščitene živalske vrste, res je, vedno je dramatično videti zlasti slone, ki se pobijajo z palicami in drugim. Sedaj Vemo, zakaj se te živali tako pobijajo brez obrambe in potem se to prodaja, ta slonovina v Azijo, zlasti na Kitajsko. Potem se to uporablja tudi za spolne namene. V nekaterih državah uh, je veliko slonov, v nekaterih državah pa so sloni res eh, vrsta, ki umira. Zanima nas, odkje to prihaja in kako je s tem? Kako je z, s tem pobijanjem slonov, kako je s to slonovino, lahko bi slišali več o tem, zato da bi to lahko ustavili. Potem Gospod eh, Čafani, pokazali ste vse te slike, ki so res grozne. Upam, da bomo na koncu res pokazali nekatere rezultate, torej škoduje vaše države, nekateri imajo tu dvorani že letalske vozovnice, da bodo šli na počinjce vašo čudovito državo Italijo. Ampak, kaj bi rada rekla, Ne samo, da imamo okoljski kriminal z odlagališči posod, vem, da je to tudi drugi države, ne samo Italiji. To ne velja le za Italijo, ampak v vseh primerjih obstaja tudi ta volja, da prihaja do kriminala nad okoljem, v nekaterih skupinah, ampak seveda pa tudi pozneje, kako je to treba prečesti, kako se uporabljajo evropski skladi pozneje za to, da imamo neko čiščenje teh odlagališč narave pri vas v Italiji, recimo, ali imate kakšne podatke o tem? E, Sedaj pa gospod Sonderger za GUE dve minuti. Uh, tak for eh, to uh, spændende oplæg. Hvala, kar zanima te dve zelo zanimive predstavitvi, bi imel vprašanje za gospoda Newmana. Omenjali ste primer televizijskega sprejemnika sledilcem, tako da ste spremljali to trgovino, ki je bila nezakonita in je šla iz Združenega kraljestva v Gano, Afriko. Mislim, da bi morali preučiti, kaj natančno se dogaja med to dobavo, med tem odlagališčem iz Združenega kraljestva kraljestva pa vse do končne snacije v Afriki. Kdo je zainteresiran za takšne vrste trgovine? Kdo ima dobiček od takšne vrste storitev? To je bilo zanimivo vedeti. Nekateri v Afriki želijo uporabiti nekatere dele teh aparatov, ampak zanima me, kakšni so interesi v zadju. Ali lahko bolj obrazložite ta proces, ki poteka med Združenim kraljestvom in Afriko, ko gre za takšne vrste proizvodov. Gospod Brselina, dve minuti. Si, grazie, Gospa Borselino, najlepša hvala, najlepša hvala poročevalcem eh, za intervencije. Eno moje razmišljanje danes zjutraj smo prisluhnili gospe Anželi Megiči, ki je govorila o boju zopr uh, Eh, mamila. In ali morda obstaja določena sledljivost tudi pri odpadkih pri tem mednarodnem trgovanju? Eh, Kajte včasih si je skoraj nemogoče predstavljati vse te informacije, ki smo jih slišali od gospoda eh, Stef eh, Čafanja. Stefana Čafanja, kaj ti, seveda, mi ne vidimo v Italiji takšne eh, gore eh, odpadkov, najbrž seveda obstajajo takšno odlaganje, vendar je to zelo omejeno glede na eh, celotne količine odpadkov, s katerimi se trguje. Zaradi tega menim, da eh, Italija je sedaj eh, poudarila, obstoj takšnega kaznivega dejanja, trgovanja z odpadki. V eh, drugih državah članicah nabrž obstajajo določene eh, norme in standardi, ki urejajo eh, zbiranje in odlaganje odpadkov. Vendar, če samo vemo, da obstajajo odpadki, to ni dovolj. Hvala, gospa Borselino. Sedaj pa je Lasander. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sama bi se želela zahvaliti govorcema za svoj predstavitvi. Imam vprašanje. Videti je, da ta tok gre 23 državam to so evropske države in eh, še zelo pomembni sta Kitajska in Rusija, kakor eh, da se ustvarja določen center za eh, trgovanje z odpadki. In kakšna je vloga Italije pri tem? Ali v Italiji se ta, ti odpadki preprosto samo odložijo in zakopljajo, ali je to del celotne mreže? Uh, in eh, ali so eh, carinski organi že to eh, opazili, kje se odloži večina teh odpadkov. Potem, ko govorimo o nezakonitem ribištvu in tisto, kar je gospod Jakolino omenil. Kitajska plovila, ki jih vidimo, kje so dejansko dejavna eh, ali v južnem sredozemlju ali v Mauritaniji, kaj ti gre tudi za pomorsko trgovanje. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. In potem še ena oblika nezakonitega, nezakonitih graden. Ko vidimo vse te nove stavbe brez gradbenega dovoljenja, ki rase eh, kot gobe po dežju, naprimer tudi v Španiji, kaj se z njimi stori? Eh, kakšna je vloga političnih organov? Ali obstaja zakonodaja, ki daje pooblastilo političnim organom, da ukrepajo, naprimer v Španiji? In eh, kaj se zgodi, če se državljani pritožijo? Ali obstaja določen sistem, ki delovanja na takšne pritožbe, kajti te, te državljane velja zaščititi. Hvala za to intervencijo in sedaj predstavnica Bolgarije. Hvala, predsedujoča. Želela bi se zahvaliti govornikoma za to izredno zanimivo informacijo. Želela bi vedeti več o statusu eh, njihovih organizacij. Če dobro razumem, gre za eh, civilne organizacije, zato me zanima, eh, kako delujejo skupaj z uradnimi organizacijami, s sodstvom in podobno, kajti eden od največjih problemov, ki tare civilno družbo, je, da civilna družba nima dostopa do takšnih informacij. Zelo težko je dostopati do takšnih vpraš, eh, informacij. Drugo vprašanje se nanaša na gospoda Čafanja. Slišali smo zelo zanimive informacije, kam se podaja eh, ti odpadki, da obstajajo mednarodne verige in da. Mafija ima od tega ogromne dobičke tudi v povezavi z Bolgarijo. Kakšne ukrepe predvidevate za to, da bi zaezili takšno trgovanje? Ali so ti ukrepi uspešni ali obstaja morda tudi splošna, skupna, evropska eh, zakonodaja in ukrepanje? Ali gre samo za posamezne države? Sedaj pa gre beseda našim gostom. Tudi sama bi želela podati eno opombo. E, tisto, kar je podpredsednik de, de, generalnega direktorata za okolje danes e, povedal, je še bolj resno in še bolj zaskrbljujoče, e, kajti poznamo tudi, za, da gre za različna obdobja in različne kraje. Na enej gori v Palermu so zgradili vile za vodje mafije. In eh, iz tega poročila o okolju eh, imam občutek, da gre za mednarodno kriminaliteto mednarodne hudodejske združbe. In eh, lanskega oktobra nam je uspelo, zahvaljujoč tem intervencijam, da bi te institucije lahko prenesle eh, izkušnje, ki jih imajo na področju teh kaznivih dejanj trgovanja z eh, odpadki. Kajti na ta način smo sprožili celo vrsto preiskav, ne samo v okviru Evrope, tu meč povsem svetu in zaradi tega prav na tem področju mora osredotočiti eh, svoje napore naš odbor. In eh, imeli smo eh, tudi možnost pripraviti direktive, tudi direktivo o odpadkih in imamo celo vrsto podatkov na tem področju, ogromno informacij in eh, gospa Borsel me je vprašala, kam gredo ti odpadki konec koncev, kje bodo končali ti odpadke. In tudi Francesco Vidonjeti, vodja Kamore, je v, potem eh, v, prišel v zapor, vendar se je ukvarjal tudi z trgovanjem z odpadki in Kamore in vodja Kamore je tudi sam se odzval in povedal, da so se dejansko obogateli z trgovanjem z odpadki. In eh, treba se vprašati, kako je Kamori uspelo vse to storiti. Zaradi tega, ker imamo skorumpirano skorumpirano politiko in tudi delno eh, skorumpirane institucije. Sedaj pet minut eh, gospod Newman in pa pet minut eh, podpredsednik Čafani. Um, Najlepša hvala za vprašanja. Ko govorimo o nezakonitem ribištvu, nimamo plovil, vendar imamo eh, kontakte z drugimi skupinami, ki poznajo to področje veliko bolje od nas. Mi smo kot organizacija, dobrodelna organizacija, eh, dobimo eh, celo vrsto nepovratnih sredstev od različnih fundacij iz Druženega kraljestva, iz Evropske Evropske unije in eh, delujemo tudi na področju upravljanja z gozdovi. Kako delamo s uradnimi organi? Z uradnimi organi vedno delimo informacije. Ne ukvarjamo se s pripravo sodnih primirov, samo posredujemo podatke o kaznjivih dejanjih. Naprimer, v Indoneziji Interpol se s tem ukvarja v eh, Ameriki in eh, podajamo uradnim organom informacije, zato da lahko nadaljujejo svoje strani, svoje dele. Guangxi je regija na meji med Kitajsko in Vietnamom. Lahko vam posredujem tudi bolj podrobne informacije, če vas zanima to področje. in vprašanje divjega lova na slone. Eh, veste, da eh, se uporablja slonova kost v glavnem za krasne ogrlice bolj kot eh, za Viagro. Leta 2000 in tudi nekoliko pred kratkim, bolj pred kratkim na japonskem in kitajskem, smo ugotovili, da je veliko uh, eh, te slonove kosti končalo na teh trgih prav zaradi divjega lova na slone. In to je velika nevarnost Zelo dobro so organizirane te hudodelske združbe, še posebej na severu Mozambika. In eh, tudi imeli so orožje in eh, tudi oblečeni so v vojaško opremo. Medtem, ko ljudje, ki se bojujejo proti divjemu lovu, imajo lažje orože in zato se ne morejo eh, spopadati. No, tudi veliko korupcije je tam eh, na strani uradnih organov, ki dovoljujejo, eh, da mm, se slonokoščeni izdelki izvažajo. In sedaj korenine elektronskega odpadka gre za mm, naš našo spletno stran, eh, kjer imamo informacije o tem. Eh, tretji strani, eh, s tretjo stranjo sklenemo pogodbo in ta stran ima podizvajalca, ki ve, kje se nahajajo ti elektronski odpadki. In na ta način se lahko izognete stroškom za reciklažo in najbrž na ta način se izognemo tudi mm, eh, neuspehu pri delovanju tega sistema. Najlepša hvala, sedaj pa podpredsednik Čafani. Jakulino, Kaj lahko Evropa naredi za to, da bi se spopadla eh, s temi pojavi? Direktiva je najboljši instrument, kaj ti nekatera kazniva dejanja, ki se nanašajo na določene države članice, niso vključene v to direktivo. Tisto, kar še najbolj tare našo državo in druge sredozemske države, morda ni dobro opisana v direktive. Gre za uh, upravljanje tega eh, kaznivega dejanja, eh, ki je še posebej prisoten eh, v naših državah, še posebej v nekaterih delih Italije. In niso vedno ta kazniva dejanja dobro opredeljena v direktivi. Tisto, kar Evropa lahko naredi, lahko preverja urezničevanje te direktive. In žal v Italiji ni bilo to dobro storjeno. Samo 300 prijetih ljudi v Italiji. Moramo povedati, da okoljska kazniva dejanja so manjša kazniva dejanja. Samo eh, nezakonito trgovanje z odpadki pomeni hudo kaznivo dejanje in na podlagi tega lahko primemo storilce takšnega nezakonitega trgovanja z odpadki. To pa vključuje tudi nekaj drugih um, nezakonitih dejanj, povezani z odpadki, vendar to so manjša kazniva dejanja. In zaradi tega je Italija eh, posebna država, vendar vam moram zagotoviti, da ni nikakršnega problema za italijanski turizem. Eh, Kaj ti? Eh, ko gre za onesnaženje, uporabili smo celo vrsto instrumentov, ki nam omogoča Evropska unija. Če govorimo o eh, industrijskih odpadkih, moramo povedati, da smo v zaostanku z uporabo sredstev, ki prihaja iz Evropske unije. Žal, zelo slabo upravljamo s temi skladi in tudi denar, ki ga dobimo, žal, ne uporabimo vedno pravočasno. In eh, kje končajo ti odpadki, s katerimi nezakonito trgujejo. Gredo eh, na nezakonite deponije, včasih jih pomišajo eh, s cementom in eh, tudi se je zelo razširila ta možnost odlaganja takšnih odpadkov. Tudi v morje jih odlagajo. In tudi eh, predsedujoča Alfano mi je sedaj povedala, da eh, kar precej eh, takšnega odpadka je končalo v Sredozemskem morju. In eh, če govorimo o tem kaznivem dejanju eh, v okviru italijanske zakonodaje iz leta 2001 in še ne obstaja v drugih državah članicah, to tudi tisto, kar je predsedujoča Alfano povedala. Pomembno je zelo natančno preučiti takšne primire, zato da bi lahko tudi druge de, č, države članice uporabile naše izkušnje in v um, okolju v drugih državah članicah morda ne poteka delo eh, takšne narave. Imamo zelo veliko informacij. V tem poročilu ekomafija eh, in tudi eh, na posameznih področjih ki, dela, ki ga opravlja parlament in tudi nevladne organizacije in eh, tudi druge institucije. In na ta način pomeni, da je Italija eh, poseben primer, eh, ki bi ga veljalo ponavljati tudi v drugih delih Evropske unije. In Italija, ko uporablja to zakonodajo, ki kaznuje hudodelske združbe, ki trgujejo z odpadki, Italija zelo dobro pozna te Eh, družbe. In tudi, ki delujejo v drugih državah članicah, ki žal ne uporabljajo enakega instrumenta preiskave za to, da bi se tudi v drugih državah članicah ustvarjala takšna slika, kot, jo, kot je nam uspelo ustvariti v Italiji. In eh, Vsaka skupnost se mora boriti z takšnimi skupnostmi, vendar žal pri nas posamezne skupnosti se ne borijo proti takšni gradnji, še posebej nezakoniti gradnji brez gradbenega dovoljenja, to, kar se je zgodilo v Palermu in podobno. In še nekaj zelo uh, podrobno gre za veliko sinergija dela z eh, institucijami in eh, sedaj še eh, predsednica Alfano govorila o vsekakor, ko govorimo o ekomafiji, o takšnih nezakonitih družbah, ki se ukvarja s trgovanjem odpadkov, pri vsakršnih odpadkih, tisto, kar je zelo nevarno, še posebej industrijskih odpadkih, so radioaktivni odpadki. In eh, š, poznamo tudi eh, plovila, eh, strupena plovila zaradi takšnih radioaktivnih odpadkov, ki odlagajo takšne odpadke na dno sredozemskega morja. Torej, pravzaprav je to pripeljalo do velikih okoljskih katastrof. In na ta način eh, glede na to, da je veliko tega dela prenehalo, je včasih težko nadaljevati z preiskavami. Najlepša hvala gospod Čafani, najlepša hvala gospod Njuman. Najlepša hvala za vaš na prispevka in še posebej za predstavitev vašega vidika in odgovore na eh, vprašanja. Vprašanja eh, so bila odlična in tudi opombe so bile odlične. Najlepša hvala, predsedujoče. Eno vprašanje, ki, katerega gospod Ljuban ni odgovoril. Ali menite, da bi evropski FBI lahko bil koristen? To je, želim odgovor od obeh. Kakršen koli mehanizem za izboljšanje čezmejnega sodelovanja, naj bo to FBI ali kaj podobnega ali karkoli, ki bi pomagal pri čezmejnem kriminalu, kajti ta kriminal dejansko je čezmejni, torej to bi bil koristen, tega pa pogosto pač ni sodelovanja. Moje vprašanje se nanaša tudi na prijave strani. Uh, državljanov. Ali obstaja nek način, da lahko državljani prijavijo to vrstne zločine? Kar se tiče teh observatorijev za okoljske zločine, ki smo jo uvedli leta 1994, tu smo imeli tudi pisarno, ki je sprejemala pritožbe strani um, državljanov Lega Ambiente, se je aktivno udeležila pri tem, ko je posredovala te pritožbe pristojnim ustanovam. Tako smo prispevali k temu, da smo opozorili državljane, da obstaja možnost, da prijavijo takšne pojave v konkretnih primerjih. To smo tudi skoristili To smo tudi vključili v poročilo o ekomafiji, zato da smo tudi organom pregona pokazali, da obstaja možnost eh, ukrepanja in tako naprej. Hvala lepa. Hvala. Glede vaših zadnjih besed in tudi to, kar je povedala gospa Ajala Sender. Torej, v vašem poročilu tudi najdemo zelo pomembne izjave, namreč, da se je Liga Ambiente udeležil procesa, pri katerem so obsodili mafijski klan v Mesini. Tudi to je pomembno, torej kaj Liga Ambiente počne na tem področju. Tudi tu ste se angažirali, kar se tiče prijav. Hvala lepa še enkrat za vaš prispevek. Sedaj pa bomo nadaljevali z zadnjim sklopom za danes. Prosim predsednika organizacije Libera, Don Luigi Ciotti, ki bo govoril o podpori žrtvam organiziranega kriminala. Allora, grazie a Don Luigi Ciotti. Ehm, Hvala, gospod Don Luigi Ciotti. Libera je dejavna na številnih področjih v Italiji in pri sestanku koordinatorja, ko smo razmišljali, katere goste naj povabimo na to temo, torej žrtve mafije in tako naprej, sem takoj pomislila na Don Luigi Čotija in na njegovo združenje Libera. Ta organizacija je res veliko naredila. Ustanovljena je bila leta 1995, marca, in sicer gre za to da se civilno družbo tudi opozori na pojav mafije. Zelo dobro je, da je Don Luigi Ciotti pri nas. Z organizacijo Libera je nabral prve izkušnje v boju proti mafiji in to je postala neka navezna točka za žrtve mafije. Libera se je vedno neutrudno zauzemala za podporo žrtev. In uh, Libera se zauzema za to, da se tudi civilno prebivalstvo bori proti mafiji. Gospod Don Luigi Čoti bo imel približno 20 minut časa govora, potem bomo nadaljevali kot doslej, najprej koordinatorji, na to pa kolegi, ki lahko zastavljajo vprašanje. Hvala lepa, pozdravljeni. Kot ste slišali, organizacija Libera je neke vrste krovno združenje posameznih društv. Gre za boj proti mafiji. Pri nas zbiramo podatke, imamo veliko teh podatkov in gre tudi za to, da najdemo neko pravico za žrtve. Trenutno imamo 1600 društev, ki so združeni v združenju Libera. Gre za velika in mala društva na celem ozemlju. Torej mreža je zelo velika na celotnem ozemlju Italije. Julija 2008 je organizacija Libera. Eh, ustanovila tudi organizacijo FLER in govoril bom tudi o tem. Torej v naši državi so zadeve eh, stekle po določen nepoti in sem sodi tudi problem mafije in korupcije. Gotovili smo, da je to problem, ki se ne tiče samo Italije, ampak eh, ki se tiče celotne Evrope. FLER je bila, bil ustvarjen tukaj, to je pravzaprav prav enako kot Libera, samo da je na mednarodni oziroma evropski ravni trenutno. Združenje FLER združuje 44 velikih evropskih eh, združen iz 30 evropskih držav. To je pomembna dimenzija in to nas primora k temu, da priznamo, da mafija ni zgolj italijanski pojav, gre za mreže, ki se pletejo v Rusiji, na portugalskem in druge. Pa še ena pomembna tema. Libera si je postavila tri velike cilje. Prvi je, in to si pravkar omenila, to je spomin. Moramo se spominjati in moramo stati ob strani svojcem žrtov mafije. To je naš angažma in tem ljudem moramo nameniti pozornost. Videli smo res veliko žrtev. Smo tu, imeli smo tudi veliko prireditev, ampak želimo, da se res ohrani spomin in da se zakorenini tudi v kolektivnem spominu in skupaj z svojci, ki so na lastni koži občutili nasilje, smo ustanovili to mrežo, kajti spomin je nekaj pomembnega in treba se je naučiti razlikovati med dobrim in zlom in se zauzemati za kulturo zakonitosti. Želeli smo uvesti dan za vse žrtve mafije v Italiji. To smo potem tudi naredili. In sicer prva obletnica po krvavim, krvavem pokolu, pri katerem je bil ubit Falcone. In uh, takrat je potekala velika prireditev. In uh, vprašali so me, zakaj pa ne imenujete imen. Saj to je pomembno, da se imenuje ne le ime Falconeja, ampak tudi njegovih uh, spremljevalcev, ki so tudi umrli. Torej, to smo uh, dolžni dostojanstvu teh ljudi, njihovim ženam, eh, svojcem, saj so izgubili ljubljeno osebo in te osebe so umrle iz istega razloga kot tudi drugi, zato ker so se zauzemali za pravičnost in demokracijo v naši državi. In te ljudje morajo čutiti, da jim stojimo ob strani in da niso sami in da imajo tudi oni svoje dostojanstvo, tato, tudi kot vsi drugi. In zato želimo imeti ta spominski dan, en dan v letu, kjer se spominjamo žrtov v šolah, v tovarnah, v lokalnih skupnostih posod. To je potem raslo. Na sto tisoče jih je prišlo letos v Genuo na demonstracije. Imamo pa tudi središča, kjer se lahko združujejo svojci, In Libera je želela ustvariti mrežo svojcev žrtev, ki se napenja čez celo Italijo, zato da se ne bodo pozabila ta imena, obeden od teh imen. In to mislim, ko pravim, da moramo ohraniti spomin, da se moramo spominjati in to moramo storiti ne le en dan v letu, ampak 365 dni v letu. In v tem smislu to tudi koordiniramo, vse dejavnosti v naši državi in tudi na regionalni ravni. In um, imamo tudi evropsko koordinacijo svojcev žrtev. Gre namreč za pozornost, ki jo namenimo tem ljudem, spoštovanju, ki jim ga izkazujemo. Veliko imen se je že pojavilo in vsako leto se moramo spominjati teh imen. Zato je pomembno, da tega ne pozabimo, da pozornosti tudi ne pozabimo. Potem pa je tu še ena komponenta, ki je pomembna, namreč kultura. Kultura je temelj za zavest in zavedenje in za, os, za zavest, eh, ki se mora izostriti 1989, vsi se boste tega spominjali, je tukaj potekal odbor za pravosodje in sem prišel v ta odbor in spregovoril, šlo je za direktivo v povezavi z organiziranim kriminalom in takrat smo prvič prišli sem in smo se zauzemali za to, borili smo se, kajti želeli smo da se na stvari ne gleda samo enostransko, ampak da se res upošteva tudi preventivo in pa kulturno dimenzijo in da se to vključi v to direktivo. In to se je potem tudi zgodilo, to je delo, ki se mora začeti od spodaj, združevanje, gibanja, vsa, vse to mora prispevati svoj skromni prispevek. Ampak to ne gre samo za nek skromen prispevek, ampak gre za izjemno pomemben prispevek. To je tudi to, kar ljudje pričakujejo od nas. Torej je drugi veliki cilj zavest in kultura. Kultura, ki vodi do tega, da se zavedamo, kaj je dobro in kaj je slabo ne samo zakonitost, da se ohranja zakonitost in se reče, da želimo to, da se ohranja zakonitost, potem pa to ostane v teoriji, ampak res moramo tudi govoriti o naši odgovornosti. Želimo aktivne državljane, državljane, ki se zauzemajo in zahtevamo odgovornost tudi na področju izobraževanja, odgovornost do vzgoje, Seveda je tu tudi spoštovanje pravil, to je čisto jasno, pravila se morajo spoštovati, ampak to je treba ljudem posredovati, to je treba ljudi naučiti. In to so male stvari, ki tukaj igrajo vlogo, pomembne pa so kljub temu. In delamo na tisočih šolah kot združenje, kot libera. In to je res projekt, ki ga pospešujemo, želimo narediti tudi nekaj na področju izobraževanja učiteljev, želimo nove instrumente, za nas je bilo to zelo pomembno. In sedaj imamo 70 univerz in fakultet, ki so podpisali protokole v svojih masterskih študijih, so vključili uh, tudi ustrezno izobraževanje študentov in to imenujem kulturo in zaves, kajti za to gre gre za to, da se poglobimo v zadevo izobraževanja in vzgoja. To je najboljše in najpomembnejše in prvi instrument za to, da bomo res lahko prihodne generacije pripravili. In posebej je seveda to pomembno tudi znotraj družin, ampak ne le tam. Kontekst lahko tudi razširimo. Izobraževanje in vzgoja, to so pomembne zadeve. Zagotovo to tudi sami veste, treba je staviti na mlade, Mladi so pomembni. Država lahko raste le, če gre mladim dobro. Vsi pravijo, da so mladi naša prihodnost, ampak mladi so tudi naša sedanjost. In um, seveda vemo, kaj je pomembno. Treba imeti streho nad glavo, ustvariti družino, najti delovno mesto. Ampak nekateri tu preveč poenostavljajo kajti vse to smo videli na lasne oči. Lega ambiente je tudi govorila danes tukaj. Oni se okvarjajo z zelo specifičnim kontekstom, mi to počenjamo na drugem področju, ampak seveda moramo sodelovati, kajti le skupaj smo močni in tu moramo ustvariti sinergije, naše skupine morajo sodelovati, vsak ima lastne izkušnje, ampak lastno področje izkušenj ima svoje meje in prej ali slej naleti na svoje meje. Zato moramo skušati upoštevati želje mladih. In tudi njihove strasti moramo jemati resno, kajti mladi so tu in so zainteresirani. Včasih slišimo, da mladih nič ne zanima, a to sploh ni res in to smo tudi videli v številnih projektih, ki smo jih izvedli in ki jih še naprej izvajamo. Potem pa imamo še en veliki cilj. Namreč konfiskacijo mafijskih dobrin. Zaseg mafijskih dobrin. Uh, pred eh, leti smo vedli zakon za to in nek sicilijanec, ki je pred leti umrl, je ta zakon uvedel in je poznal to si, um, situacijo in je videl, kako pomembno je uvesti tak zakon. To je bil Ronjoni, ki Ronjoni je to kot notranji minister predlagal takrat. In torej Ranjoni in pa Latore, ki je ta zakon predlagal, eh, sta skupaj predlagala to in šele leta 92, 82, oprostite, je bil ta zakon sprejet. Kamora že desetletja, če da ne rečem stoletja, deluje in šele leta 82 je bilo dokončno s tem zakonom določeno, da je mafijsko delovanje kaznivo. In To je predlagal Sicilijanec, ki se je na to spoznal in tako je postalo možno, da se mafijski denar in mafijsko blago zaseže. Zakon je bil uveden, štiri mesece kasneje pa je bil bit Karlo Alberto de la Cheze, in rečeno je bilo, bomo pripravili nov zakon, ne bomo vas pustili eh, na cedilu, ampak prišlo je še do več smrti, do več umorov in stvar ni delovala, dobrin ni bilo moč zaseči. Šele z nastankom organizacije Libera je postalo možno s pomočjo zbiranja enega milijona podpisov, da smo stvari spravili na pravo pot in zahtevali smo, da se ta zakon res uporablja in da se ta zasežene dobrine in denar uporabijo za skupnost, za kolektivnost, naprimer za materialno poravnavo, pa tudi za socialno škodo, ki so jo žrtve doživele. In to je nekaj, kar je, mora biti v dobro javnosti. To nekdanjo mafijsko blago in denar naj se da na razpolago družbi. Ta zakon imamo, to je zakon, ki je prišel od spodaj. Imeli smo veliko zbiranje eh, podpisov, kot sem rekel, in kaj pričenja Libera. Libera sosede skupaj z institucijami, z lokalnimi skupnostimi in od njih zahteva, da ustvarijo konzorcije, lokalne skupnosti pozovemo, da poskrbijo za, ta, za to blago in ustanovili smo kooperacije, razne zadruge in podobne zadeve, kjer so mladi našli delo in kjer so potem, naprimer, proizvedli biološke izdelke in v nekaterih izdelkih v Italiji lahko kupite to vrstne izdelke. Tu smo videli kantino Evropskega parlamenta, ta, tu imamo mocarelo, testenine, olje in tako naprej. In predsednik republike Napoletano je rekel, da na dan republike, torej na nacionalni praznik, moramo jesti samo biološko hrano, dobro hrano. In to smo tudi storili, zato smo postali dejavni na tem, področju zadrug in to ni bilo enostavno. Kaj ti po tem drugem juniju smo govorili o tem? Predsednik je govoril, da te dobrine prihajajo iz določenih ozemelj in različne mafije so začele potem vse skupaj zatirati in pravzaprav so vse požgali na hektarje. Um, Do, um, polščin so požgali v blizu Katanije, naprimer, pa v Apuliji, uh, Antorchiarolo v Kalabriji. Ampak do, to je bila njihova reakcija. Niso seveda želeli, da bi se jim te izdelke enostavno oduzelo in zato so jih uničili. Zažgali so polja. Kaj to pomeni? dostojanstvo, na tisoče mladih so teptali z nogami. In tu smo mi zopet rekli, osvobodimo se mafije, to tudi pomeni libera in pokazalo se je, da smo na pravi poti. Res moramo te dobrine oduzeti mafiji in jih dati na voljo skupnosti. To je seveda tudi vprašanje gospodarskega razvoja. Tu imamo številne možnosti nastopiti proti mafiji. Veliko izkušenj smo že nabrali. To je zelo dragocen zaklad, ki ga moramo varovati. Tudi s komisarjem, s pristojnim komisarjem smo že govorili in se z njim povezali, zato da lahko zadeve pospešimo. In pripravljena je bila direktiva, ampak še vedno so potrebne izboljšave. In upam, da bomo res lahko to socialno koriščenje ukoreninili v direktivi, zato da se bodo to, te dobrine, ta, to blago mafije lahko vrnilo družbi, da bo šlo njeno dobro, da bomo s tem morda lahko mladim zagotovili delovno mesto. Ta projekt Liberatera sem sam videl na lastne oči in tu gre res za to, da s tem zaseženim blagom naredimo društveno dobro delo. Agroturizem, naprimer, to je ena od možnosti. Uspehi so veličastni v Korleonu, naprimer. Smo ustanovili neko ustanovo in šef Kozanostre je imel tam hišo Korleone, vila Korleone in to smo zasegli in tam smo sedaj ustvarili kmečki turizem, kjer se dobro je in dobro spi. In mora biti možno, da te mafijske dobrine vrnemo družbi, zato da bodo mladi imeli perspektivo. To je velika možnost za nas in to nam je uspelo. In še nekaj pomembnega smo lahko dosegli, če namreč to naredimo, če kriminalne dobrine vrnemo družbi. In se pri tem zauzemajo za to vsi. Ne gre za to, da se jaz za to zauzemam, vsi se moramo za to zauzeti. Potem bomo pokazali, da je nekaj lahko koristno. Naprimer, pridobivamo biološke, ekološke. Eh, Eh, pridelke na teh zaseženih zemliščih in imamo pa tudi že eh, znamko kakovosti za to vrstne pridelke. In to lahko recimo dosežemo s takšnimi dobrinami v Neaplu, v Pizi, v Torinu, tudi v Firencah, posod to imamo. Saperije, sapori, to je ta blagovna znamka za ekološko pridelane izdelke. In vidite, da je to pomembno. Pomembno je, da se ohranja kulturo, da se izobražuje, da se vzgaja in da se te mafijske dobrine vrne družbi. Potem pa še spomin, da stojimo ob strani družinam, potrebujejo podporo, potrebujejo oporno po točko in to želimo početi tudi v prihodnosti. To pa še ni vse, je še nekaj, kar je zelo pomembno naše družbe ne smejo enostavno gledati, skupaj moramo nekaj doseči, skupaj nekaj storiti. Naprimer, tudi pri nogometu obstaja mafija. Obstaja nogometna mafija, to govorimo že leta in leta. Stave, nezakonite stave, dogovorjene tekme in tako naprej, to je mafija. In ne moremo samo reči mafija, organiziran kriminal tudi različne oblike nezakonitosti obstajajo, tudi korupcija v javni upravi obstaja, tudi to je treba obsoditi. 1,2 milijonov podpisov smo zbrali v preteklem letu, te podpise smo predložili našemu predsedniku in to je bilo shranjeno v zgodovinskem arhivu predsedniški palači. In uh, tu moramo pozoriti na Štrasburško konvencijo, ki tukaj velja. Kaj vse sploh velja kot organiziran kriminal? Kaj vse so mafijske dejavnosti? Slišali smo zelo dobro poročilo, in, v katerem se je nekaj, marsikaj zahtevalo, pisalo je tudi, ali potrebujemo več ali manj zakonov. Uh, povsod mafija posega svojim delovanjem in mi želimo prispevati svoje. Naprimer, um, potres v Akvili, tu smo takoj podali poročilo in smo res s prsti pokazali na tiste, ki so bili odgovorni. Cel dosje smo sestavili, to smo naredili takoj, kaj ti civilna družba mora nositi odgovornost. Oni so tam na kraju same, imajo antene, mora nekaj storiti in to brez retorike, ampak trezno prispevati svoj prispevek. Ali pa pri igrah na smrečo, tudi tu smo pripravili poročilo. Zatem stoji gigantski trg in to je tudi ver dohodkov za mafijo ali pa odkup blag, eh, zlata. To je eksploziv, kar v eksplozivno naraslo vključenih je številno oseb in podjetij in MSP-jev, to so pač naredili skupaj z drugimi. Ampak mi želimo tu zmagati in vsak mora uh, prevzeti svojo odgovornost. Še enkrat bom rekel, spomin za sek mafijskih dobrin, kultura in tako naprej, to je vse zelo pomembno, ampak treba se zazeti tudi za to, da se zadeve spremenijo. In zato smo ustvarili to mrežo v Italiji imenuje se SOS Justicija. Tu se lahko ljudje prijavijo in lahko podajo pritožbe in obtožbe. Hvala. Grazie, don Luigi. Adesso subito la... Hvala, don Luigi. Sedaj ima besedo poročevalec za dve minuti. Lucido ed estremamente chiaro di Don Luigi Ciotti. Hvala lepa, Cenim ta jasen prispevek eh, gospoda Don Luigija Čotija, ki je izpostavil določene vrednote in vrednosti, torej spomine in pa projekte za mlade, eh, sodelovanje z institucijam na mednarodni ravni. In kar nekaj zakonodajnih primerov je na področju zasega socialnih dobrin in tudi v Evropskem parlamentu najdemo ustrezne dosjeje na to temo. Gre za evropski model, ki bi ga lahko tudi izvozili. Dal bi še drug primer, naprimer v Španiji obstajajo primeri, In tudi to ste povedali, da se tudi tam zauzemate. Kar se tiče koriščenja dobrin, ki se jih je zaseglo mafiji, tu gre tudi za to, da se v Italiji pravilno porazdelijo vloge. Mislim, da moramo zastaviti prav na, tem, na tej točki, na evropski ravni določiti okvir, kjer bodo jasno razmejene vloge in odgovornosti. In zato, da se bo olajšalo koriščenje teh dobrin in da se bo to sploh omogočilo, pomembna je tudi pedagoška funkcija. Kot ste povedali, več kot 2000 šol je povezanih z organizacijo Libera, številne univerze, kot ste povedali. To je seveda izjemno zanimivo in to je model odličnosti, ki bi ga lahko izkoristili na evropski ravni. To sem želel še enkrat eh, navesti. Več kot tisoč agencij prostovoljnih, ki se zauzemajo za vrednote pravičnosti, navedli ste konkretne primere. Dodal bi še, da v poročilu predsedojoče Alfano, je tudi predvideno, to tudi podpira druge politične skupine. Namreč gre za izjave, za dokaze, ki jih velja zbrati, to je tudi pomembno, kadar gre za odkrivanje resnice. Hvala lepa, gospod Jakolina. Gospod Borgecijo. Borgecijo. Hvala. Tudi jaz sem poslušal in. Nekatere stvari smo presenetile. Tudi sam sem bil, ali sem iz Turina, oziroma Torina. In tu sem že od samega začetka. Videl sem veliko stvari, to filozofijo življenja. Tu omenjate socialne stvari, konkretne stvari delati moramo in osebno sem res zadovoljen, ko vidim, da dobijo te žrtve zaradi drog določeno odškodnino, da lahko delajo, da lahko proizvajajo. Dati moramo etični odgovor na delo mafije. Seveda se nekateri žrtvujejo. Tu imamo te instrumente, ki so pomembni pri tem delu. Ampak Izkoristil bi prisotnost našega časnega Dončotija, da bi izkoristil njegove izkušnje, poslušal njegovo medrost, kajti naš gost spremlja te osebe, sodelavce na pravosodnem področju, priče, imate zelo veliko izkušenj, imam pa zelo enostavno vprašanje, kako po vašem mnenju lahko to uporabimo tudi za naše kolege v drugih državah. Kako to, da smo imeli v naši državi izjemne policiste, preiskovalce, politike, tuživce, izjemne ljudi z celotne Evrope. Kako to, da po vsem tam delu, tudi političnem, po vseh tistih, ki so delali, nekateri delajo iz odborov na različnih ravnih delajo. Pri nas nimamo le lokalne oblasti, na vseh oblastih se to dela. Kako, kako to, da mafija še nikoli ni bila tako močna v Italiji, tako bogata kot sedaj? Še nikoli prej tako. Hvala, gospod Borgeco. Sedaj pa dve minuti. Gospod Kročeta. Ja, seveda je z nami Don Luigi Čoti v Bruslju. To zbuja veliko občutkov. Tudi jaz sem začel svojo zgodbo kot uradnik prav s podporo Združenja Libera, s podporo Don Luigi Čotija. Sekvarja s temi napadi mafije. Libera ima zelo pomembno vlogo pri podpiranju uradnikov. Luigi, verjetno se spomniš, vinete. Ta je živel 20 km iz žene. Bil je umorjen njegov sin, star 16 let, to je videl. Potem nekaj absurdnega, tega se spomnim. Truplo je bilo odkrito in rekel je, moj sin se vrnil, moj sin se je vrnil, bila ga je mafija in potem vsa ta bolečina in trpljenje. In treba se spomniti vsega tega, kaj to pomeni boriti se proti mafiji. Rad bi omenil nek vidik. Potrebujemo evropski boj. Tako kot v Italiji, ko gre za zaseg premoženja. Imamo projekt, direktivo Evropske komisije, ampak ta direktiva ni dovolj, ni dovolj celovita, kajti tu ni vprašanje zaseženega premoženja. Ni nič o socialnem upravljanju zaseženim premoženjem. Potrebujemo evropsko peticijo o tem. To moramo podpisati po celi Evropi, da bi lahko imeli ta boj tudi med poslanci. Ne moremo dovoliti to, da bi preko mehanizmov mafici imeli zasežno premoženje. Tisto premoženje, ki je bilo zasežno. Libera ima danes to nalogo, to, kar je bilo že nekoč v zgodovini Italije. In danes moramo imeti to, ta boj tudi na evropski ravni. Hvala, gospod Košeta. Sedaj pa gospod, gospa Borsilina. Hvala, predsednica. Pozdrav gospodu Don Luigiju Čotiju. Že 15 let delam z njim preko Libere. Libera je bila pomemben primer tega, kako se boriti proti organiziranemu kriminalu. Tu imamo zelo dobre policiste, sodnike, toživce, ampak poleg tega smo nekaj pogrešali. Pogrešali smo proto združenje, ki ne bi le občasno, oportunitetno delala, ampak ki bi delala združeno, organizirano, ki bi izpolnila to vlogo sodnikov in toživcev. Sodnik Pavlo Brusilino je rekel, da ko gre za boj proti mafiji, ne moremo tega zaupati le sodnikom in toživcem, le organom pregona. To mora biti kulturno in moralno ugibanje, ki bo zajelo vse in se bo nadaljevalo. No in to kulturno in moralno ugibanje je prav ta libera. Ne samo zaradi oseb, ki so se srečevali s temi poskusi v odnosu do mafije, ampak tudi zato, ker to ni bilo nikoli usklejeno. Prav glavno delo Libere je bilo to, da se stvari uskladijo, da se uskladi to, kar je že obstajalo na ozemlju in to, kar se je urejalo osebno. Tako, to je to združenje, to je ta koordinacija. Mislim, da je to vedno potrebno. Libera je v teh letih pokazala, kako je bil to ta instrument, ki smo ga pogrešali, da danes v Evropi se okvarjamo s temi temami še nikoli prej se nismo in mislim, da je bilo v treh letih opravljeno pomembno delo, res je, sedaj se začenja to delo, poročila, dokumenti. Mogoče bomo prvič zapisali besedo mafija, mafije. Tako smo jih načelno vedno imenovali ta težava ni zadevala le nekatere regije v Italiji. To je seveda italijanski problem, ampak tudi evropski problem. To je svetovni problem pravzaprav. Ne gre le za Evropo, ki je prizadeta zaradi te situacije. Torej, ti instrumenti, ki obstajajo preko libere, so pomembni. Izkoristiti jih moramo. In danes je to nujnega pomena. Tudi v Evropi seveda moramo imeti evropski pristop, Tega se moramo lotevati z evropskim pristopom, združiti moramo kulture iz različnih držav, ki sestavljajo Evropsko unijo. In to bo res novo delo. Ampak preučiti moramo dobre prakse, rezultate iz Italije. In to je lahko in mora biti gotovo izhodišče, s katerega bomo iskali, zato da bi zgradili in oblikovali zelo dobro delo. Kot smo to videli, v naši državi. Prisotnost v Bruslju je zelo pomembna v teh letih. S časom smo razumeli, da se tega lahko lotimo v Evropi. In danes ste tu, gospodon Luigi, in s tem bomo le zbudili te spomine. Spomnim se tega dne, ko smo o tem govorili prvič. Torej, Libera je imela te namene, da bi vsi poslanci to rekli. To ne obstaja na meni drugi državi. Nihče se ne sooča s takšno realnostjo, kot ve. Mogoče žal nobeni drugi državi ni tako dramatične situacije, kot smo jo pravkar preživeli v Italiji. S tem so pogojeni naše izbire in naše življenje. Hvala, ker opravljate delo za vse nas in to vidimo luč upanja. Libera prinaša to upanje in bo delala še naprej. Hvala lepa, Rita. Tereza, prosim. Eh, eh, <coughs> eh, Hvala. Govorila bom v italijanskem jeziku, ker ni španskih tolmačev. Rada bi se osebno zahvalila kolegu Tereza. Don Luigi Čotiju, učestitele, tako kot je povedal gospod Borgezijo. Seveda vsi poznamo vaše delo v Torinu. Glede na to, kar je pravkar povedala kolegica Borselino, v parlamentu je vedno tako, vedno smo govorili o organiziranem kriminalu in mafiji, ampak sedaj je prišel trenutek za to, prav zaradi vaše prisotnosti, zaradi gospe Alfano, zaradi gospoda Jekolinija, kočeta, je to res redna tema in to je pomembno. Že od samega začetka, ko sem se pridružila temu odboru, sem se strinjala s kolegi. Strinjala sem se zlasti s kolegicami, kajti vsi smo žrtve. Žrtve imajo skupni imenovalec. Žrtve prihajajo iz držav kriminala. In opredelitev žrtve je seveda povezana s vsem drugim. V mojem primeru govorimo o žrtvah terorizma, ampak tu imamo skupno izhodišče, skupni imenovalec. Ko govorimo o žrtvah, včeraj smo glasovali o tej direktivi, Zaključili smo delo pri tej direktivi, to je po mojem mnenju pomembno za žrtve kaznjivih dejanj v Evropi. Skušali smo določiti minimalne standarde. Vem recimo, da ima Združeno kraljestvo dobro zakonodajo za žrtve, tudi v Španiji, no v Italiji naj bi to tudi imeli, ampak to so tudi druge države, ki imajo vrzeli v zakonodaji, zato imajo osebe težave. Sedaj nam je uspelo ponuditi psihološko pomoč družinam žrtev. V številnih primerjih je tu pomembno imeti informacije in vse drugo, kar je pomembno za žrtve v nekih procesih, tako da nam je uspelo pomagati s tem in to je bilo zelo pomembno za ta parlament in želela sem vas obvestiti o tem. Uspelo nam je celo postaviti žrtve terorizma, organiziranega kriminala in drugih kaznjivih dejanj v ospredje. Imajo, to so žrtve osebe, ki imajo posebne potrebe v primerjavi z drugimi žrtvami. Torej, neka žrtev mafije mora biti zaščitena. Sicer se lahko zgodi, da pride do novega kaznivega dejanja, nove viktimizacije, tako kot tudi pri žrtvah terorizma. Ne gre le za eno osebo, ampak gre za celotno skupnost. Potem prihaja do teroriziranja celotne skupnosti, tako kot to počne mafija. Tako da sem vas želela obvestiti o tem, seveda sem na voljo za kakršne koli informacije, ki jih potrebujete. Hvala. Ja, hvala Tereza. Sedaj pa še zadnja kolegica, ko sem. Ja, želela sem reči, da se res zahvaljujem za vse gospodu Čotiju, za vse, kar počne z Libero in tem mrežijo v Evropi. Naj rečem, da se pridružujem kolegici Alfani, Borselini in drugim. Res moramo spregovoriti o organiziranem kriminalu in mafiji v tem odboru. Parlamentu mora biti to podarjeno. Danes je tak dan, ko vidimo, da res potrebujemo kraj, kjer je treba to poglobiti, se o tem pogovarjati, treba je preučiti vse vire, ki jih imamo lahko v tem boju v Italiji, pa tudi na evropski ran. To smo že slišali, ampak številnih stvari govorimo danes. Potem še nekaj slišali smo, da je pomembno, da bogati romani, to je ena izmed največjih eh, četrti v Rimu, tu sem videla, da imamo duhovnike, ki delajo z mladimi, kot smo slišali, mladi morajo prejemati usposabljanje glede državljanskih odgovornosti. To je zelo pomembno, da v prestolnici dajemo mladim pomen, da je to za mlade prihodne generacije. Tudi v mojem odboru za kulturo in izobraževanje delamo na tem, na obstoječih programih v naslednjih sedmih letih. In imamo tudi program za izobraževanje, imamo Erasmus. Torej, najti moramo sinergije, mreže na evropski ravni in to je nekaj, kar moramo vsi preučevati. Zato, da lahko pošljemo signal širšemu svetu. Potem gospod Kročeta. Povabil je gospoda Don Luigi Čotija, da iz tega naredi evropsko kampanjo. Da bi lahko tudi zasežno premoženje to menili. Tu ne gre za kršitev načela subsidijarnosti. Seveda imajo države svoje prioritete, ampak to je okvir. In mislim, da je vredno podpreti ta boj. To je manjkajoči košek v mozaiku. Prav tako je pomembno vključiti prosto območje, tero libre, tako da bo to prosto območje ne le v Italiji, ampak posod. Kolegica Jotova, ja, hvala lepa. Hvala vsem italijanskim kolegom, vsi poznajo vaše dejavnosti. Ampak te dejavnosti niso tako dobro znane izven Italije. Mogoče bi nam morali dati več informacij. To ni le zanimivo, je tudi zelo korisno. Mislim, da je tu eno vprašanje, ki je precej odprto. Niste še zastavili tega vprašanja. Kako zaščitite žrtve? kajti mafija je tako tesno povezana z vlado. Povezana je z vlado in tu prihaja do vzajemnosti. Sodniki in toživci se včasih ne borijo proti mafiji, ampak sodelujejo z njimi. Na mesto pravice se žrtve preganjajo. Žrtve se kaznujejo. Ti sodniki in toživci jih kaznujejo zato, ker se borijo proti mafiji. Grazie, onorevole Jutova. Prima di dare la parola a Don Luigi per... Hvala. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Don Luigiju za odgovor, ampak nekaj misli z moje strani. Slišali smo komentarje Rite, Tereze, Rosario. Ja, edni izmed ciljev tega odbora je bil prav ta, kot smo že rekli, da bi ustvarili kontrast med organiziranjem kriminalom. Tu gre tudi za premoženje, kriminalno blago. Gre za finančne vidike. Delamo na podlagi teh argumentov, kajti naše izkušnje iz Italije kažejo, da bi lahko imeli to idejo klofute družbi. Kako lahko res delamo, kako lahko začrtamo pot, kako lahko okrepimo delo boja proti mafiji. Treba je načeti vire mafije, njihova finančna sredstva. Gospa Jotova je omenjala praktične vidike pomoči žrtvam. Naj omenim lasno mnenje o tem. Naj rečem, da ko je bil moj oče ubit leta 1993, ni bilo podpore strani institucij. Nisem videla političnega vodje, ki bi ponujal podporo. Don Luigi je poklical nas. Takrat je rekel, da bi mi lahko računali na njih. In stali so nam obrami. Tu je šlo za solidarnostne trenutke, bili so tam. Šlo je za praktično podporo Libere. In takrat so žrtve to potrebovali. Potem smo se pogovarjali o sodelovanju z agencijami organov pregona. Pred nekaj dnevi sem poslušala namestnika sekretarja za notranje zadeve v Italiji, to je bil gospod Stefano. Govorili so o tem vprašanju glavnih prič. Želela sem reči, da obstajajo razlike med tistimi, ki sodelujejo z organi in tistimi, ki so priče. Kako se pogosto zgodi s pričami? Pošle se jim signal. Pravosodni organi dajo očkodnino pričam, ampak te priče potrebujejo to možnost, da se vrnejo na delo, da se lahko ponovno vključijo v trg dela. Pogosto to ni možno, recimo, če govorimo o poslovnežih. Če pokažejo s prstom na tiste, ki so skušali siljevati denar. Če so potem prisiljeni, če so res pa takšni pritiski in če morajo potem šefi zaradi tega biti obsojeni na zaporno kazen in če se želijo te priče potem vrniti nazaj na trg dela in če se prijavijo na razpise, pogosto nima dovolj virov, vsa vrata so potem zaprta. Pino Moreli recimo v Kalabriji je tak primer ali Pira Jelo, to je še en primer takšne priče. In to so takšni zelo znani primeri prič. Poglejte si Barbaro družino. Tu je veliko imen prič kaznjivih dejanj. Gospod Borgeco se je spraševal, kako je to možno, kako je možno, da je mafija kljub samo tako močna kot še nikoli. Mogoče zato, ker imamo sodelavce v političnih strankah, državo samo, ki podpira mafijo. Mafija mora imeti zaveznike v strankah in v državni oblasti, tu je veliko skupnih interesov in tu potrebujemo jasen premik in prelom glede na to situacijo. Še nekaj bi rada povedala, preden bom dala besedo gostu. Tereza je omenjala osebne izkušnje. Ne smemo pozabiti na to, kar se je zgodilo 19. maja lani, če se ne motim, v Brindisiju, ko je prišlo do napada izven šole v Movilo Falconeju. En otrok je bil ubit in boj se nadaljuje. Ljudje se skušajo vrniti nazaj normalno življenje. In tu imamo predlog zakonodaje v Italiji, upam, da bo to podprto. Sekretarju za notranje zadeve Stefanu bom to dala v razmislek. Tu gre za podporo žrtvam. Zato, da bi lahko imeli kaj od tega. In če bodo preiskave to omogočile, bi prosila za to, da bi te deklice, ki so bile žrtve, imele kaj od tega. Te žrtve so bile napadene zaradi norega človeka, ki je sejal teror. Videli smo ta napad na deklice, njihovo življenje je bilo uničeno, ampak to je bil teroristični napad in to je bilo sporočilo za celotno družbo. Sedaj pa ponovno gospodu Luigi Čioti. Ja, hvala lepa. Zasek premoženja v Italiji. Ta zakonodaja je izhodišče. Parlament je glasoval o tem. In tu lahko vidimo, da imamo tudi nacionalno agencijo za zaseženo premoženje in blago. To je bil pomemben mejnik. Lahko rečem, da. Imamo sedaj kar nekaj združen povezavi s tem. Želeli so to ustaviti. Tako da zadrugni, sedaj lahko to preučite na trgu. To sedaj obstaja, ampak recimo tu ni dostopa do posojil ali pa imamo tu sklade, ki se spreminjajo. Tako da ni instrumentov, da bi recimo to razumeli. Potem drugo, kar bi rad omenil. Tu imamo 10 tisoč zaseženega premoženja, ampak to ni mafijsko premoženje. Tu imamo vse zaseženo premoženje skupaj. Zaradi trgovine, zaradi droge, zaradi goljofije, vse je povezano skupaj. Ampak kaj je pomembno? 3324 zaseženih premožen ne more biti uporabljenih, ker je to pod hipoteko. In kdo je dal hipoteko tem? Kdo je dal hipoteko nekaterim osebam? 3000 zaseženih infrastruktur, 3000 jih ne more biti uporabnih. Banke zahtevajo svojo hipoteko in po eni strani imajo prav. Pravijo, to so sredstva, to je denar, ki pripada državljanom, po drugi strani pravimo. Ampak kako je bilo možno imeti vse te hipoteke? Sedaj banke pravijo, ne, to bomo zahtevali. Prišlo je tudi do odpuščanj. Recimo pred 15 dnevi smo to videli prav na posebnih ozemljih po 24 letih je prišlo tega, banka je potem lahko maknila hipoteko in potem je na tem ozemlju šlo vse v tek. Upam, da bomo lahko imeli konzorci, da bi izhajali iz zadrug dela, kajti tu gre hek za hektarje in hektarje, hektarje ozemlja in tu bi res lahko imeli nove priložnosti za delo mladih. Tu vidimo različna protislovja, vidimo velika vozlišča. Evropska komisija je prišla v Italijo, zelo pripravljena deklica, zelo simpatična je bila to. Srečali smo se, želeli smo oditi na to zasežno premoženje, da bi videli, kako pride do tega kakšne so omejitve. Seveda ni vse enostavno. In potem smo videli, da je manj olja, manj testenin, manj izdelkov, ker imamo tu na hektarje in hektarje ozemlja. Naj rečem, da prišlo do hitrih premikov, vsi prefekti so začeli delovati, ampak mafici ne morejo nečesa storiti hitreje. In kje je bil nadzor nad temi požari? Potem je kaj tudi izgorelo. Imeli smo recimo 300 ovac, ki so bile tam nenadoma in pojedle so 500 hektarjev različnih rastlin. In potem naj bi imeli to za mlade v zadrugah? Imamo svetle internet točke. Sveda je to zelo pomembno. Ugotavljamo, da kar zadeva to direktivo, ki jo imamo iz 12. marca 2012. To je pomembno tudi za nas, za naš zelo majhen prispevek, ampak to ni dovolj. Potrebujemo še več. In pri tem morate delovati tudi vi. Potrebujemo socialno rabo. Ti, kar zadeva državljane, morajo vedeti, da se nekaj vrača. In to je pomembno, kaj ti. Centr za starejše ljudi ni mogel biti zgrajen in to je nekaj zelo pomembnega. Če so vsi revnejši, moramo vrniti to zasežno premoženje družbi. potrebujemo pravila o podjetjih. Hvala gospodu Borgeciju. Poglejte, sam si si dal odgovor. Kar zadeva moč mafije. Ne gre le za mafijo. Mafija pomeni tudi marsikaj drugega. Ampak vseeno, moč mafij ni v sami mafiji, je zunaj mafije mafici niso nihče. Njihova moč je del socialnega korpusa. Tu imamo tudi svet proizvajalcev, te poklicne ljudi, ki delujejo nacionalno in mednarodno in ki imajo zelo lepo politiko. Moč mafije je v teh pogojih. To smo videli v zgodovini. Boj proti mafiji sedaj. boj proti mafiji imamo lahko s kulturo, s pomočjo. Zlasti v parlamentu, tu v Evropskem parlamentu, v Evropi se lahko borimo proti mafiji, tu v središču. Potrebujemo prave politike. Kaj pomeni boj proti mafiji? Delo, pomoč družinam, gre za delo kulture. To pomeni, da delamo z mladimi, treba je podpreti delo sodnikov tuživcev, mogoče policije, ki počnejo izredne stvari. Ampak pravite, da danes imamo mafijo, ki deluje bolj civilno, kajte tu imamo tudi gospodarstvo in drugo, ampak imamo civilno družbo, ki je vedno bolj mafijska, ker je postala bolj tolerantna do davčnih utaj, do korupcije, do klientelizma. Potem smo videli tudi druge primere takšne vrste. Torej, družba je tolerantna do trgovine z odpadki. Do drugega. Ne gre le za mafijo. To počnejo drugi. To počnejo tisti, ki so povezani z mafijo, imajo prednosti, recimo pri igrah na srečo. Tu imamo 10 milijonov evrov dobičkov in to potem prihaja nazaj v iste kroge. Ne gre za notranjo moč, ne gre zato da ima mafija lasne vire, gre za zunanje stvari in zato moramo biti moderni, potrebujemo prave politike. No, ne smemo lepo spraševati in poenostavljati stvari. Skušajmo se učiti, skušajmo najti pogum. Jutri odhajam poliko, da bi se spomnil Anđela Vasala. Njegove družine, tudi on, je bil ubit. Spomniti se ga moramo. Naj izrazim sočuti do vašega brata. To je vse, kar vam lahko rečem. V mojem srcu imate mesto. In sočustvujem z vsemi, ki so izgubili bližnje ljubljene. Ko sem bil v Turino na kampanji počastitve žrtev zaradi mafije, smo videli, da vsi nekako prispevajo, vdove in vsi, mogoče ne znatno, ampak časi gre le za to, da je nekdo prisoten. Tu govorimo o Evropski uniji, Evropski državah, ki nas gledajo in vesel sem bil, ko sem videl, da je tudi Mehika šla po tej poti. 750 mladih je ugrabljenih zaradi trgovine z drogami v Mehiki. In vesel sem, ker nas mehičani gledajo, tako da jim lahko tudi mi pomagamo pri uničitvi mrež. Vem, da so to majhne stvari, vem, da to ni znatno v primerjavi z, z obsežnostjo teh težav, ampak tu gre tudi za kulturno plat, gre za raznolikost šol gre za predloge politike. To so referenčne točke. To je zakonodaja, ki je pomembna, ki se oblikuje. Ampak storiti moramo več. Bolj kot dajkoli prej. Potem gospod Kročeta, socialna raba za seženega premoženja. Ja, seveda. Ne vem, če je tako tudi drugi. Ne vem, kako natančno je to organizirano, kako vse to deluje. Vem, da nimamo več veliko časa in le štiri stvari bi še omenil. Prišli smo zelo daleč. Nekateri so nas poslušali, spremenili način dela, ampak to je le zelo malo v primerjavi s težavo. Potrebujemo voljo, kontinuiteto, željo potem, da najdemo skupno izhodišče za delo, da si delimo odgovornost. Politika lahko stori svoje, tudi družba lahko stori svoje, to so različni svetovi, ampak vse se lahko pomeša. Če bomo imeli. Jasen smisel za rezultate. Gigi, Najlepša hvala za ta prispevek. Spet se dobimo ob devetih jutri zjutraj. Hvala lepa za pozornost in lep večer. Thank you.